Kolegi, grazie, possiamo iniziare. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z delom. Če nima nihče nobenih pripomp na dnevni red, potem ga lahko sprejmemo. Glede zapisnika se je z 16. in 17. marca, če nimate nobenih pripomp, lahko ta zapisnik sprejmemo. Sporočila predsednika. Danes bo skupina snemalcev iz Evropskega parlamenta snemala del današnjega zasedanja. Ta posnetek bo potem na voljo v Centru za obiskovalce v Evropskem parlamentu. Namen tega filma pa je, da se obiskovalce seznani z različnimi oblikami dela v parlamentu. Tako da, če nimate nič proti vas, prosim za razumevanje naslednja točka na dnevnem redu. Izmenjava mnen z generalnim direktorjem Sveta za zonanje in politično-vojaške zadeve Robertom Kuparjem, ki nam bo poročal o srečanju Sveta za zonanje zadeve, ki je potekalo 26. aprila. Povedal nam bo tudi, kakšne sklepe je svet na tem srečanju sprejel. Spoštovani generalni direktor Cooper, dobrodošli na današnjem zasedanju. Z nami ste že bili, ko smo govorili o situaciji v Iranu. Danes bomo torej govorili o sklepih sveta, ki je zasedal 26. aprila. Tudi visoka predstavnica Catherine Ashton je prosila gospoda Cooperja, da predstavi te sklepe. Kolegice in kolege, pa bi rad opomnil samo še na to, da je dr. Cooper tu na mesto gospe Ashton. Danes je tu v funkciji njenega namestnika in današnji obisk je pravzaprav eden izmed rednih obiskov, ki jih bomo organizirali skupaj s predstavniki visoke predstavnice, ki nas bodo obveščali o delovanju. Visoke predstavnice, Ashton. Preden pa dam besedo gospodu Kuporju, bi vas rad spomnil še na to, da boste imeli omejen čas za govor. Tudi vas, dr. Kupor, prosim, da ste v svojem uvodnem govoru krajši. Obravnavali bomo kot rečeno sklepe sveta za zonanje in politično-vojaške zadeve. V tej luči bomo obravnavali tudi vprašanje Evropske službe za zonanje delovanje. Ne bomo govorili o svetu za splošne zadeve, temveč o svetu za zonanje in politično-vojaške zadeve, ki je zasedal prejšnji ponedeljek. Ti sklepi se nanašajo na skupno varnostno in obramno politiko in na različne civilne in vojaške misije, ki trenutno potekajo. Te sklepi se nanašajo tudi na izvajanje strategije Evropske unije za Afganistan in Pakistan, potem na volitve v Sudanu in na situacijo v Kirgiziji. Dr. Kupr, še enkrat najlepša hvala, da ste danes z nami in vam kar predajam besedo za približno 15 minut.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 Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot ste že sami povedali, visoka predstavnica je trenutno na poti, zato me je prosila, da jo danes zastopam na tej seji. Mi na to ureditev gledamo kot na začasno ureditev. Bomo videli, kaj se bo zgodilo potem, ko bo ustanovljena Evropska služba za zunanje delovanje. Svet za zunanje zadeve je potekal prejšnji teden, 26. aprila. Ta svet je bil precej zapleten dogodek, na katerem smo obravnavali več tem. Najprej smo imeli ločene, potem skupne seje sveta tudi z ministri za obrambo ter ministri za zunanje zadeve. Ogromno vsebinskih točk smo imeli na dnevnem redu, kot nekaj ste jih omenili že sami. Govorili smo o Afganistanu, Sudanu, Burmi, Mjanmaru, potem o krizi v Kirgiziji. Imeli smo tudi kratko razpravo o Somaliji. Srečanje v formaciji zunanjih ministrov je prav tako potekalo. Ministri so obravnavali operacije, ki trenutno potekajo, poleg tega so razpravljali o nekaterih institucionalnih in strukturnih vprašanjih, ki so se pojavila v okviru ustanavljanja Evropske službe za zonanje delovanje. Govorili so tudi o tem, koliko srečanj zunanjih ministrov in koliko srečanj ministrov za obrambo naj se organizira v okviru sveta. Ministri za zunanje zadeve so obravnavali številne vidike strategije za zunanje zadeve, izpostavljali so prednostne naloge. Če si vse skupaj pogledamo nekoliko bolj podrobno, potem bi predlagam začel z zasedanjem obrambnih ministrov. Obrambni ministri so obravnavali vojaške operacije, ki trenutno potekajo. Predvsem so govorili o operaciji Atalanta na obali Somalije in Malija. Rekli so, da je treba odpraviti tako vzroke kot posledice za piratstvo, da je treba odkrivati posamezne ladje. Vsaka predstavnica je tudi potrdila svojo namero, da bo odpotovala v to regijo, da bo sama ocenila tako samo operacijo, kot tudi opredelila nadaljne ukrepe. Ministri so poleg tega obravnavali tudi misije usposabljanja. Eno tako komisijo imamo trenutno v Somaliji. Namen te misije pa je, da se rešijo tako kopenski kot morski problemi. In sicer je ta misija del programa Združenih narodov za podporo Somalije. Poleg tega so imeli ministri tudi izmenjavo mnen o misiji Evropske unije v Bosni. Gre za četrto generacijo In to vprašanje, kot veste, je zelo pomembno. Že prej sem povedal, da so ministri pozdravili namen visoke predstavnice, da v prihodnosti organizira redna srečanja sveta za zunanje zadeve skupaj z obrambnimi ministri, zato da se z njimi pogovorijo o tistih temah, za katera so ti ministri pristojni. Poleg tega je ministr za obrambo obvestila tudi o tem, kaj se dogaja trenutno z Evropsko službo za zunanje delovanje. Kot veste, bomo so o tem govorili tudi na zasedanju sveta in sicer bolj podrobno. Poleg tega je visoka predstavnica predstavila tudi tiste možnosti, s katerimi bi lahko Evropska unija uporabila vsa sredstva za reševanje problemov in prilagodila svoj pristop k temu reševanju problemov. Kar zadeva formalni del zasedanja ministrov, naj povem, da so razpravljali tudi o vprašanju morske varnosti. Visoka predstavnica je bila skupaj s komisijo in državami članicami naprošena, da začne razmišljati o tem, kako bi lahko dosegli napredek pri tej zelo zapleteni temi. Visoka predstavnica je ministre obvestila tudi o tem, kaj se trenutno dogaja v Evropski uniji v zvezi z odzivanjem na katastrofe in nesreče, predvsem v luči potresa na Haitiju. Govorili so o tem, kako je Evropska unija skupaj z državami članicami prispevala k reševanju te krize. Obrambni ministri so se pogovorili tudi o tem, kakšno vlogo bi lahko obrambni instrumenti odigrali pri humanitarnih temah. Ministri za razvoj bojo govorili o Haitiju, ko se bodo srečali prihodnji teden na svetu za zunanje zadeve. Poleg tega se bodo pogovarjali tudi o odzivanju na naravne nesreče. Skupni del zasedanja zunanjih ministrov in obramnih ministrov je bil razdeljen na dva dela. Najprej je zasedal svet sam. Svet je obravnaval izvajanje akcijskega načrta Evropske unije za Afganistan in Pakistan, ki je bil potrjen pred šestimi meseci. Trenutno poteka začetni del izvajanja tega načrta. Najbolj pomemben del tega načrta pa je imenovanje in prihod veleposlanika Ušatska Sa v Kabul. On je predstavnik Evropske unije v Kabulu. Kasneje je potekalo tudi neformalno srečanje sveta. Generalni sekretar NATO, gospod Rasmussen, je bil gost na tem neformalnem delu zasedanja, povedal nam je, kaj počne NATO. Potem pa smo, smo imeli tudi zelo energetsko, zelo energično razpravo o tem, kako bi lahko izboljšali sodelovanje med Evropsko unijo, NATO in Združenimi narodi. V vseh teh organizacijah so na novo imenovali predstavnike v Afganistan, in vsi smo močno zavezani k tesnejšemu sodelovanju. Potem je generalni sekretar NATO zapustil zasedanje in v nadaljevanju so se ministri pogovarjali o Sudanu, govorili so o volitvah, ki so nedavno potekale. Razprava je bila bolj usmerjena v prihodnost kot v preteklost. Te volitve namreč predstavljajo del celostnega mirovnega sporazuma, v okviru katerega smo tudi sprožili celoten proces. Svet temu procesu pripisuje velik pomen. Ministri so podarili tudi različna tveganja in pomen evropske zavezanosti tem temam. Glede Kirgizije. Visoka predstavnica je svet obvestila o tem, kako se Evropska unija odziva na to krizo. Ministri so sprejeli tudi sklepe, v katerih so povdarili potrebo potem, da se javni red čim hitreje vzpostavi, da se vzpostavi demokratičen nadzor. Dogovorili so se tudi o tem, da je treba sodelovati z novimi oblastmi v Kirgiziji, s tem, bomo storili vse za to, da tudi te nove oblasti pridobijo demokratično legitimnost v doglednem času. Svet je sprejel tudi sklepe o Burmi oziroma Mjanmaru. V teh sklepih so med drugim ministri povdarili zaskrbljenost Evropske unije zaradi volitev Razmišljali so tudi o tem, da bi kasneje letos poslali tja misijo za opazovanje volitev. Po točkami A so sprejeli odločitev, da se razširijo sredstva za pomoč. Pod točko razno so se zunani ministri vrnili nazaj na operacijo Atalanta, predvsem v luči boja proti piratstvu. Razpravljali so tudi o tem, da bi kenijska vlada sprejela odločitev, da se prekine sporazum o vračanju piratov. Visoka predstavnica je podarila svojo željo potem, da se najde bolj trajnostna rešitev v zvezi s tem, tudi namerava v kratkem obiskati ta del sveta. Kot sem že povedal, zunani ministri so med kosilom imeli izmenjavo mnen o strateških prednostnih nalogah, tudi o dodeljevanju sredstev med Evropsko unijo in ključnimi partnerji. Gospod predsedujoči, mislim, da sem s tem izčrpal vse tiste glavne teme, o katerih so govorili na svetu poleg tem, ki ste jih že sami omenili na začetku. Na svetu so sprejeli tudi sklepe o trenutnih operacijah na področju skupne zonanje varnostne politike. Hvala. Hvala lepa, gospod Kuper. Izpostavili ste številne zelo zanimive teme. Številni kolegi so prosili za besedo, vendar preden jim dam besedo, naj vam podam še navodilo. Glede na to, da se vas je veliko priglasilo k besedi in boste imeli vsak na voljo minuto in pol. Najprej kolega Salafranka. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik, oziroma predsedujoči. Tudi sam bi rad pozdravil gospoda Kuparja, ki je ponovno z nami. Kot ste že sami povedali, danes gospod Kupr tu nastopa v okviru prehodnega dogovora in upam, da bo ta prehodni dogovor kmalo izčrpan, da bomo imeli nek dokončni dogovor in upam, da se bomo lahko pogovarjali o vseh teh vprašanjih. Imamo vprašanje za gospoda Kuparja v zvezi z operacijo Atalanta. Gre za sporazum s tretjimi državami. Namen tega sporazuma pa je, da se borimo proti piratom. Nam lahko podate morda dodatne informacije v zvezi s trenutnimi razmerami in nam lahko poveste, kako bi lahko izboljšali sodelovanje s tretjimi državami v tem smislu. V sklepih sveta se omenja tudi možnost, da se začnejo pogajanja s tretjimi državami. Nekatere države z nami že sodelujejo. Kako bi lahko bolj konkretno vzpostavili sodelovanje s temi tretjimi državami? V mislih imam predvsem Kitajsko. Nam lahko podate kakšne dodatne informacije v zvezi s tem? So morda Kitajci podali predlog za to vrstno sodelovanje ali je bila Evropska unija tista? Potem pa Evropska varnost in obramna politika. Kolikor vem, so govorili tudi o tej politiki, zato me zanima, če mi lahko podate bolj poglobljeno analizo v zvezi s posameznimi izjavami, ki so bile podane tudi strani predsednika Evropske obramne agencije. Hvala, Hvala lepa, gospod Svoboda. Thank you very much, uh, chairman. Um, on... Hvala lepa, gospod predsedujoči. O varnostnih in obramnih vprašanjih smo včeraj govorili na pododboru, tako da ne bom predolg. Nekaj v zvezi z Bosno. Gospod Kupr, sam ste sodelovali v pogovorjih o Bosni v preteklosti. Trenutno potekajo novi pogovori. Američani v Washingtonu so prejšnji teden rekli, da je treba stvarmi nadaljevati. Zanima me, kako vi dojemate te nove pogovore. Predvsem glede ustavnih zadev in ostalih vprašanj v Bosni. Omenili ste tudi Kirgizijo. V času nemškega predsedovanja je bila razvita strategija za osrednjo Azijo. Tu se ne osredotočamo samo na eno državo, temveč tudi na druge države. Me zanima me, ali nameravate oživiti to srednjeazijsko strategijo. Boste morda to razširili na Uzbekistan, Pakistan. Kakšno je vaše mnenje? Tretja zadeva. Zanimivo je, da Iran ni bil omenjen na zasedanju zunanih ministrov, oni tega spoh niso obravnavali. V Vašingtonu se je pojavila zamisel, da bi oblikovali resolucijo o sankcijah v kongresu samem, ne glede na večstranska prizadevanja posameznih vlad. Vse države bi lahko potem sankcionirali. Vse tiste države, ki ne bi upoštevale sankcije ameriškega kongresa, ampak to bi bilo enostransko delovanje in bi lahko škodilo evropskim državam. Nekateri želijo te sankcije razširiti. Zato me zanima, ali so zunani ministri oziroma službe za zunanje delovanje seznanjene z nameni ameriškega kongresa, ali so seznanjeni ministri z nameravanimi enostranskimi ukrepi tega kongresa. Hvala lepa, kolega Watson. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zanima me, ali je upravičeno pozdraviti predlog, da bi se obramni ministri srečevali tako pogosto skoraj da kot zunani ministri. Mislim, da ja. Imam pa specifično vprašanje za gospoda Kuparja. Prvo se nanaša na Afganistanu. Na kratko ste omenili AFAK. Nekateri to poznajo bolj kot PAK-AF. Oziroma takšno poimenovanje bi bilo bolj Primerno, kaj ti številne v moji politični skupini trenutno skrbi varnostna situacija v Afganistanu, zanima me, če lahko poveste kaj več v zvezi s tem. Zanima me tudi, ali nameravajo obramni ministri bolje porazdeliti delo, ki ga upravljata EUPOL in NATO. Koliko vem, je gospod Rasmussen govoril tudi o tem. Visoka predstavnica bo čez nekaj tednov odpotovala v Indijo. Ali je to tudi eno od vprašanj, o, katerem, o katerih se bo pogovarjala z indijsko vlado. Zanima me, kaj namerava storiti visoka predstavnica v zvezi s tem. Gospod predsedujoči, zanima me tudi, kakšno je mnenje gospoda Kuparja o izvansodnih pobojih. Združene države še vedno sodelujejo v številnih operacijah, tudi v boju proti Al-Kaidi. Namesto, da ljudi aretirajo, jih izvensodno pobijajo. Zanima me, ali je katera od držav članico to vključena. Ste o tem govorili ali bo morda Evropska unija zauzela svoje stališče do omenjenega položaja. Nažalost smo bili priča sodnim pobojem tudi v Tajvanu. Tam nadaljujejo s tovrstnimi usmrtitvami, sicer še niso dosegli ravni Kitajske, ampak podali so se v nevarno smer. In naj samo še podarim, da je moja skupina močno proti temu in smo poslali tudi pismo visoke predstavnici. Hvala, kolegica Lunaček. Hvala lepa, gospod predsedujoči, najlepša hvala. Tudi sama bi najprej rada povedala, da sem zelo vesela, da je danes gospod Kupar z nami, da se z njim pogovarjamo o svetu, ki je zasedal prejšnji teden. Upam pa, da bomo v prihodnosti lahko skupaj z vami ali gospo Ashton razpravljali o teh temah tik po svetu, če bo to možno v prihodnosti. V vsakem primeru pa sem vesela, da ste danes z nami. Zanima me to, kar je rekel že gospod Svoboda, osrednjazijska strategija. Mislim, da bi bilo dobro s to strategijo nadaljevati. Potem pa še misija EULEX na Kosovo. Sama sem poročevalka za Kosovo, ravno kar sem se vrnila štiridnevnega obiska v tej državi. Uh, Zelo zanimivo izkušnjo sem imela. Eolex sedaj že opravlja preiskave na visoki ravni, sodeluje tudi z Ministrstvom za transport. Ministr za transport naj bi bil vključen v primer korupcije na visoki ravni, zato preiskujejo tudi njega. V sklepih sveta se omenja tudi pomen Euleksa v boju proti korupciji in preganjanju visokih predstavnikov in sodelovanje pri reševanju občutljivih primerov. Predvsem me zanima, kako lahko Eulex pomaga pri preganjanju visokih uradnikov, ki so osumljeni kaznjivih dejanj ali korupcije. Zanima me tudi, kakšna je vloga američanov, kako oni sodelujejo z Euleksom. Zanima me, ali lahko karkoli ošibi mandat Euleksa in njegovo vlogo. Zato me zanima, kakšno je stališče sveta. Ali namerava svet okrepiti Euleks, zato da se bo lahko boril proti tako imenovanim velikim ribam na področju korupcije. Hvala. Grazie. L'ultima Hvala lepa. Najprej še kolegica Lözing, potem pa smo zaključili s prvim krogom vprašanj. Prosim vas, da se omejite res na minuto in pol, kajti tudi drugi kolegi želijo besedo. Ja, di anan kolegen ham ale dva minut. Najlepša hvala. Vsi kolegi so dobili dve minuti, tudi sama bi si jih želela, ampak bom poskušala eh, biti krajša. Gospod Kuper, v svetih sveta je pod 88 točko mogoče prebrati, da. Evropska unija eh, naj bi podala NATO predloge za bolj intenzivno sodelovanje. Ničesar ne vem o teh predlogih eh, in tudi nikjer nisem uspela prebrati česa o tem, eh, kaj vsebujejo ti predlogi, ali so javni, je mogočevanje javno upogledati in eh, kdaj bomo parlamentarci obveščeni o vsebini teh predlogov. Eh, potem pod točko 16 svetov eh, je govora o sodelovanju med misijo NATO NTMA in eh, Evropsko misijo. Eh, in eh, zanima me, če lahko daste kakšen primer, v kakšni obliki poteka to sodelovanje. In pa pod šesto točko je zapisano, da želi Eulex na Kosovo razširiti svoje dejavnosti na sever. Eh, to pa naj bi naletelo na nasprotovanje tako tam živečega srpskega prebivalstva, kot tudi srpske vlade. In eh, zanima me, ali je prišlo do tega sklepa v dogovoru in s soglasjem srpske strani. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kupar, dajem vam besedo, da se odzovete na teh prvih pet pripomb in vprašanj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če se kar lotim vprašanja enega za drugim. Gospod Salafranka je vprašal v zvezi s Somalijo, kakšni so potem odnosi s tretjimi državami. Obstajata dve skupini tretjih držav. In, si, Cer na podlagi tega, kako so te države vključene. Nekatere tretje države z nami sodelujejo tudi v operacijah na morju, potem imamo pa še vzpostavljeno sodelovanje s tretjimi državami za dejavnosti, ki jih izvajamo na kopnem in se borimo predvsem proti piratom. V tem kontekstu smo se obrnili na številne države, s Kenijo in Sejšeli imamo vzpostavljen dogovor, Maurici, Mozambik, Uganda, Tanzanija. Južna Afrika so države, ki smo jih prav tako prosili, da z nami delijo breme v tej regiji. Kar zadeva samo sodelovanje v pomorskih operacijah gospod Salafranka je omenil Kitajsko. Sodelovanje s Kitajsko trenutno že poteka in sicer na kitajskih ladjah, ki se redno javljajo tudi v generalni štab operacije. Tu velja tako za Kitajsko kot za Japonsko tudi japonske ladje in letala nam posredujejo svoje informacije, tako kot kitajske ladje. S tem imamo bolj celosten pregled na tem, kje se nahajajo posamezne ladje. Mislim, da je tokrat prvič, da smo spostavili neposredne vojaške stike s Kitajsko, kar je zelo zanimivo in tudi koristno in poučno. Mislim, da se s tem Jasno daje vedeti, da je piratstvo velik problem za vse. Gospod Svobo, Svoboda je vprašal nekaj v zvezi z Bosno. Svet te točke ni imel na dnevnem redu, res pa je, da se v sklepih omenja operacija Alteja. Iskreno rečeno, možnosti za doseganje napredka v tej predvoljeni situaciji v Bosni niso velike. Najbolj konstruktiven pristop bi verjetno bil, da se pogovorimo z vsemi tistimi, ki jih ta vprašanja zadevajo, da se pogovorimo o tem, kaj je možno storiti po volitvah. To je vse, kar lahko Evropska unija stori v tem trenutku. V zvezi s Kirgizijo in srednjeazijsko strategijo ta strategija še vedno velja. Pierre Morel je še vedno zelo aktiven in je prisoten v srednjeazijski regiji. Tudi sam je odpotoval v Kirgizijo, ko je prišlo do razvoja teh dogodkov. Srednja Azija je področje na katerega se svet redno osredotoča. Upravičeno je to obravnavati kot celostno regijo, kajti tisto, kar se zgodi v eni državi, ima potem vpliv tudi na druge države v regiji. Gospod Svoboda je omenil tudi to, da Iran ni bil vrščen na dnevni red, ampak Iran bo na dnevnem redu zasedanja sveta prihodnji teden. Kot vidite, je svet prejšnji teden imel zelo natrpan dnevni red, zato smo se odločili, da bomo Iran obravnavali na naslednjem svetu. Visoka predstavnica je pisala ameriški sekretarki tudi glede tega, kaj se dogaja v ameriškem kongresu. Seveda sodelujemo z ZDA pri Iranu, mi zavračamo vsakršno enostransko posredovanje. Gospod Watson je omenil Afganistan in Pakistan. Razprava je bila pri Pakistanu manj vsebinska. Nažalost smo morali vrh s Pakistanom odpovedati zaradi potresa. Glede sodelovanja med Evropsko unijo in NATO, pa naj povem, da je pravzaprav najbolj pomembno to, da si razumno razdelimo delo. Že sama prisotnost generalnega sekretarja NATO na tem zasedanju jasno kaže na to, da dajemo mi temu sodelovanju velik pomen. Pomembno je, da uradniki iz obeh inštitucij med seboj sodelujejo. NATO ima trenutno na tem območju predvsej obsežno policijsko misijo. Kaj počne NATO, kaj počne EUPOL, v praksi se dobro dopolnjujeta. NATO usposablja policijo. EUPOL sodeluje z generalnim štabom pri vprašanjih povezanimi z organizacijo, potem s samo poveljniško verigo, s policijskimi vprašanji, obveščevalnimi vprašanji, usposabljanjem in tako naprej. To velja tudi za Afganistan, kjer nekatere sile delujejo kot na pol policijske, na pol vojaške enote, ti se potem ukvarjajo tudi s tem, da jih ne bodo naprimer ugrabili teroristi in tako naprej. Visoka predstavnica se bo nedvomno pogovarjala o Afganistanu na njenem obisku v Indiji, govorila bo tudi o vlogi Indije v tej državi. Vloga Indije v Afganistanu je bila vedno zelo pomembna, zato ne sme priti do nikakršnega nesporazuma glede tega, kakšno vlogo lahko Indija igra v Afganistanu in v Pakistanu. Če mi dovolite, bi raje preskočil vprašanje o izvensodnih pobojih, zato ker je to vprašanje zelo zapleteno, poleg tega ga ministri niso obravnavali. Morda je to bolj vprašanje za NATO, namreč naše operacije se s temi vprašanji sploh niso ukvarjale. Gospod predsedujoči, moral bi že na začetku povedati, da mi je žal, da sem ta teden prišel na vašo sejo, ne že prejšnji teden, takoj po zasedanju sveta, ampak visoka predstavnica je morala odpotovati na bližnji vzhod, takoj po svetu in sam sem jo spremljal na tej poti in sem se tudi pravzaprav ravno kar vrnil. Gospa Lunaček. Vas je zanimal Eulex? Strinjam se z gospod Lunaček, da je zelo dobro, da Eulex deluje na področju boja proti korupciji. Najbolj pametno bi bilo reči, da se seveda strinjam z vašim stališčem. Je pa to zelo občutljivo vprašanje. Zločin in politika včasih v tem delu sveta hodita z roko v roki, kar zadeva sam Eulex. Ko bodo vsa ta vprašanja v rokah sodnikov, ki delujejo v okviru Euleksa, bodo le ti odločali o vseh teh zadevah neodvisno in na podlagi predloženih dokazov. Sodniki bodo preganjali zločince, če bodo menili, da imajo za to dovolj dokazov. Kolikor vem, boste danes razpravljali o Kosovu, prebral sem si tudi vaše odlično poročilo. Mislim, da sem delno že odgovoril na vprašanje gospe Lezing glede porazdelitve dela med Eulexom in Eupolom, zlasti na področju policijskega delovanja. Z gospodom Rasmusnom smo se strinjali, da se Eupol in NATO dobro dopolnjujeta pri delu. Dobro bi bilo spostaviti ustrezno raven zaščite. Delo Evpola bi morali razširiti tudi na druga področja, ne samo na Kabul. Mislim, da bi morali v urbana središča izven Kabula prav tako nesti več javnega reda. Potem pa še par besed o dejavnostih Euleksa na severu Kosova. Vtis imam, da običajni državljani, večinoma Srbi na severu, pozdravljajo to vrstno delo. Vendar vladavina prava tam ni zagotovljena zato je delo oteženo. Ljudem je treba dati določena zagotovila glede lastništva posesti nepremičnin. Kaj se zgodi, naprimer, če pride do avtomobilske nesreče? Eulex je razširil svoje dejavnosti na sever države in lokalni prebivalci so to dobro sprejeli. Hvala lepa, gospod Kupar. Drugi krok vprašanj i think this is meant to be me. <laughs> Uh, Mislim, da naj bi bil to jaz. Se upravičujem za izgovorjavo. No, nič hudega sem že navajen. Najlepša hvala, predsednik. Lep pozdrav, uh, gospod Kuper. Omenili ste vlogo Kitajske v specifičnem kontekstu, ampak širše gledano, kako gledate na vlogo Kitajske v različnih dejavnostih Evropske unije na področju zonanje politike? Vidite to vlogo kot negativno, pozitivno, uh, nekako uh, inovativno, jo pozdravljate? Domanda brevi. Kratko vprašanje, hvala. Naslednji govornik, kolega Vajgl. Grazie, signor presidente. Hvala, gospod predsednik. Na deve, zahvaljujoč eh, kreativnemu vodenju našega eh, spoštovanega kolega Danžana, eh, zelo vsebinsko razpravo o podobnih eh, temi, ki jo se pogovarjamo danes. Eh, mislim, da je, lahko rečem, da je bila skupna ugotovitev eh, da je treba takoj preiti na vsebino, ko se, kada se informiramo o, o zaključkih sveta in si prihranimo tehnične informacije. E, vi ste, gospod Kuper, v tej drugi rundi dali veliko takšnih vsebinskih informacij in jaz sem vam za to hvaležen. Eh, zlasti, ko gre za vprašanje Bosne in Hercegovine, ampak tudi nekatera druga Alteja, mislim, da je za nas vedno bistveno, a vemo, kam pluje ladja. Eh, ali vemo, kaj pravzaprav hočemo doseči in ali imamo političen scenarij eh, eh, naše prisotnosti. Tu se je pokazalo recimo, da imamo v Gvineji Bisao neko nepotrebno misijo, ki bi bilo pametno čimprej ukiniti, da imamo v Bosni in Hercegovini premalo politične analize in še nekaj takšnih točk, kjer bi poslanci želeli vsebino. Hvala lepa. Grazie. Hvala. Besedo ima gospa Lohpiller. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala gospodu Kuperju za poročilo. Imam dve kratki vprašanji. Najprej pregledna konferenca o mednarodnem kazenskem sedišču, ki se bo zgodila 31. maja. V pododboru za človekove pravice smo bili obveščeni o tem, da priprave potekajo. Ravno tako pa smo dobili tudi informacije, da ni številnih skupnih stališč glede tega, eh, kako eh, se Evropska unija loteva vojne agresije. Gre torej za pregledno konferenco, ki pa bo hkrati tudi zelo politične narave, glede na to, da se loteva takih tem. In mislim, da je zelo pomembno, da Evropska unija kot regija, ki je podpirala to sodišče, uh, Eh, je tam prisotna in da enotno nastopa. Torej, ali bi lahko kaj več povedali o tem, v kakšni fazi so priprave? Potem pa drugo vprašanje, to se veže na Iran. Eh, rekli ste, da boste to obravnavali naslednji teden in koristno bi bilo vedeti, kdo bo sodeloval v pogajalski ekipi za eh, jedrsko vprašanje. To je v preteklosti počel gospod Solana. Bo Eh, gospa Ashton tukaj prevzela vlogo gospoda Solane in pa zanima me tudi, kakšna bo prihodnost teh eh, pogajanj G5 plus 1, potem, ko bo vzpostavljena služba za zonanje delovanje. Hvala. Grazie. La parola. Hvala. Besedo dobi kolega Preda. Vesmul, domnule președinte, Mulțumesc, domnului Cooper, pentru expunerea. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala, gospod Cooper, za vašo predstavitve. Imam samo eno vprašanje, ki se nanaša na Burmo. V sklepih sveta je omenjena posebna poizvedovalna misija. Mene zanima naslednje. Kakšni so cilji te misije ali je namen preložiti volitve po zakonu, ki trenutno ne omogoča poštenih volitev, ali pa gre za poskus, da bi podprli volivni proces, da bi se vse eno lahko organiziral v letu 2010. Meni se zdi, da je taka poizvedbena misija zelo pomembna. Vešamo spacijo, ali kolega Šake. Hvala, naslednji kolega Šake, zma, kolegica Šake. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Kuper. Tudi sama bi vas rada poprašala o Iranu. Jasno je, da je ta tema zelo zanimiva za naš parlament, pa tudi prejšnji teden, ko sem bila v Washingtonu, sem sodelovala na konferenci senatorjev in eh, predstavnikov predstavniškega doma na to temo. Eh, to temu ste preložili na naslednji teden, kar ni ravno posrečeno, eh, glede na to, da se dogaja kar nekaj pomembnih zadev te dni. Predstavniki predsednika Ahmadinejada so odpotovali v ZDA. Iran je bil sprejet v svet za ženske združenih narodov in zdi se, da bo prihodnji teden težko govoriti o tem oziroma da bo težko izkoristiti priložnost, da bi zavzeli enotno evropsko stališče do teh pomembnih vprašanj. Ko sem bila prejšnji teden v senatu, eh, nasplošno, eh, tako demokrati kot republikanci eh, izredno podpirajo enostranske sankcije in eh, to svetujejo tudi Evropi. V določeni meri gre za retoriko, ampak eh, mislim, da moramo poskrbeti za to, da ne bodo američani tisti, ki prihajajo na dan s to eh, retoriko, ampak da bomo zauzeli stališče kot evropejce, kajti tako je, da sko vprašanje kot vprašanje človekovih pravic v Iranu sta izredno pomembni. Zato pozivam kolege in tudi vas, da sodelujete s parlamentom glede teh ključnih vprašanj. Sprašujem pa vas, ali Eh, tukaj vidite, da bi Turčija lahko igrala kakšno vlogo in kakšen bi lahko bil njen vpliv? Zdaj pa predajam besedo gospodu Cooperju za odgovore na zadnji krok vprašanj in še nekaj časa potem potrebujemo za zadnje govornike. Najlepša hvala. Eh, predsednik bom poskušal biti tako kratek kot gospod Šöpling. No, poskušal bom odgovoriti na vprašanje, čeprav niso bila vsa neposredno vezana z, na zasedanje sveta. Gospodu Šepfinu lahko povem, da to sicer nima nobene veze s svetom, ampak glede na to, da sem bil z gospod Ashton na kitajskem v zadnjem času, se mi nasplošno zdi, da je pristop Kitajske zelo pozitiven eh, in sicer na številnih področjih, ki se jih lotevamo. Torej, so pozitivni, ampak nekoliko eh, zadržani in nekoliko oddaljeni. Torej, kar zdiva Somalijo, smo ugotovili, da imamo skupen interes in da to lahko tudi v praksi uresničujemo. Je pa zanimivo videti, da Kitajsko zanima tudi Afganistan ki je konec koncev tako rekoč njihov sosed. In s Kitajci smo razpravljali tudi o vprašanjih, kot je Sudan, Somalija in tako naprej, kajti Kitajska je nedvomno v vedno večji meri globalna vele sila in pomembno je z njimi ohranjati dialog o ključnih vprašanjih. Gospodu Vajglu. Um, torej, nekoliko sem zadržan glede tega, da bi že zdaj podajal analizo političnih razmer v Bosni. Stvari so tam eh, zelo zapletene in še vedno eh, nezadovoljive. Ampak eh, morda naj poudarim tisto, kar je po mojem mnenju pozitiven učinek resolucije parlamenta o Srbiji. Mislim, da je to zelo pomemben dejavnik uh, kar zadeva eh, ozemljsko celovitost Bosne, to je pozitivna novica, ki prihaja pravzaprav uh, eh, on, z področja onkraj bosanskih meja, ampak uh, vendarle. Raje ne bi šel v podrobnosti tega vprašanja. Kar zadeva Gvinejo Bisao, lahko povem, da preučujemo razmere in stanje naše misije, kar nekaj tvegan se pojavlja na področju Zahodne Afrike, predvsem v povezavi s trgovino z drogami. Vprašanje pa je, kateri je najbolj učinkoviti način za reševanje teh pogosto zelo kaotičnih razmer. Eh, gospa Lok Piller. Thank you vprašanje mednarodnega kazenskega sodišča ni bilo predmet razprav na zasedanju sveta. Eh, kot je povdarila Evropska unija, izredno podpira to sodišče, moram pa priznati, da sam eh, ne poznam podrobnosti glede konference, ki jo je omenila. V zvezi z Iranom in tukaj bom poskušal odgovoriti na obe vprašanji, ki ste bili zastavljeni v zvezi s to temo. Kar zadeva sam trenutek, v katerem potekajo razprave, eh, v zvezi z Iranom postopek teče, o tem občasno razpravljamo na svetu. Redno potekajo razprave v drugih formacijah in zdi se, da si do, dogodki stalno sledijo in eh, ta svet smo pač namenili temu, da bomo izvedli bolj poglobljeno razpravo. Glede na to, da je gospa Eštonova trenutno v New Yorku na pregledni konferenci v zvezi z sporozumom o neširjenju jedrskega orožja, se bo nedvomno tam pogovarjala tudi o tem vprašanju, vsekakor pa se je o tem pogovarjala tudi na kitajskem. Eh, In uh, s tem je govorila tudi s turškim zunanjem ministrom, kar je govor na vprašanje gospe Šake. Torej, gre za uh, stalni tok dogodkov uh, in to je seveda tudi posledica tega, da je to vprašanje v očeh vseh zelo pomembno. Upamo, da se bodo na neki točki um, pogovori z Iranci zopet začeli. Uh, In eh, to je tudi namen sankcij, eh, da, ome, da opozorimo Irance na to, da želimo rešiti to vprašanje z pogajanji, s pogovorom. In eh, glavni namen sankcij bi bil ravno opozoriti Iran na to, da če se ne bomo uspeli dogovoriti, bomo morali najti neka druga sredstva, s katerimi jih bomo pripeljali za pogajalsko mizo. Želimo si torej, da bi se vrnili za pogajalsko mizo skupaj z Iranci in eh, da bi do tega prišlo čim hitreje, torej takoj, ko bodo pripravljeni razpravljati o sržu problema. Sam pričakujem, da če se bo to zgodilo, bo Catherine Ashton tista, ki bo prevzela vlogo, ki jo je v preteklosti igral Javier Solana ali bo to 3 plus 3, 5 plus 1 eh, in ali bo vzpostavitev službe za zonanje delovanje na to kakorkoli vplivala, mislim, da ne. Torej, ne glede na to, ali gre za 5 plus 1 ali 3 plus 3, eh, obstaja tudi 3 plus 3 plus 1, eh, torej same države plus Evropska unija. Potem vprašanje gospoda pride o preiskovalni misiji v Burmi. Naj povem, gospod predsednik, da mislim, da ni veliko upanja, da bi lahko vplivali na eh, razvoj volitev v Burmi. Ta preiskovalna misija bi bila namenjena temu, da se stopi v stik z vsemi stranmi, ne samo z vlado in da na ta način eh, okrepimo stike s to državo, kajti že zelo dolgo je, odkar je kakršna koli misija obiskala Burmo in na ta način bi uh, osvežili svoje znanje, pa, vsem, pa tudi vsem jasno povedali, da je naša želja sodelovati z vsemi tistimi, ki si prizadevajo za demokratično prihodnost in spravo v tej državi. No, mislim, da sem na pol že odgovoril na vprašanje gospe Šake. Uh, ne povem samo še, da smo vse čas zelo dejavni glede Irana in to pravzaprav poteka že pet ali šest let. Evropska unija je ob različnih priložnostih okrepila sankcije, ki so bile spostavljene v OZN, vendar pa e, nažalost te novice ne dosežejo vedno ljudi v Washingtonu, vsaj ne v kongresu in zato se zelo trudimo, da bi zagotovili, da bo naše stališče, ki je zelo blizu stališču ameriške vlade, eh, pripeljalo do sodelovanja in da bi eh, oboj razumeli stališče eden drugega. Kar zadeva Turčijo, turška vlada, tako eh, zunani minister kot premije, Eh, torej, glede na to, da so sosedi Irana imajo zelo dobre stike s to državo, tudi bogato znanje imajo v tej državi in mislim, da so njihovi nasveti, njihove analize zelo koristne. In prav zato je Catherine Ashton eh, imela kar nekaj dolgih, zanimivih pogovorov s turškim premijejem. Eh, torej, eh, v tej luči ohranjamo stike s Turčijo, čeprav se vedno ne strinjamo s tem, kar imajo povedati. Najlepša hvala, gospod predsednik. Še zadnja skupina govornikov. Najprej kolegica Gomeš. Uh, hvala, gospod predsednik. Gospod Cooper, Nekoliko me je pretresla izjava, ki jo je podal, podal svet v zvezi z volitvami v Sudanu, ki ta izjava je posem eh, neustrezna in eh, ne odraža tistega, kar je bilo rečeno v okviru naših misij. E, jasno je bilo rečeno, da te volitve niso bile sklado z mednarodnimi standardi, vendar pa izjava sveta to nekako uh, omili in pravi, da ugotavlja pomankljivosti, kar zadeva upoštevanje mednarodnih standardov. In zelo me skrbi, da je bila ta izjava podana takrat, ko se je glavni opazovalec ustrezno odločil, da umakne opazovalce iz Darfurja. To izjavo je podala gospa Ashton eh, zaradi zaskrbljenosti nad tem. Nobene besede pa ni o besedah eh, predsednika Baširja, ki eh, grozi, da bo porezal prste in jezike mednarodnim opazovalcem. In mislim, da je, gre za osredotočanje na partnerski sporazum, ki je pomemben, ampak vendarle še naprej se moramo uh, angažirati in skrbeti za to, da ne bomo imeli še ene propadle države. Ampak eh, tukaj gre za ključno vprašanje demokratičnih sprememb v Severnem Sudanu. In eh, res sem zgrožena nad temi izjavami, ki res kažejo, da nimamo uh, celostne strategije, kar zadeva Sudan. In uh, enako velja za Gvinejo Bisao, glede na to, kar ste sami povedali in kar je bilo tudi včeraj rečenega v odboru sede, če bi kdo uh, imel strategijo uh, in uh, dosegel spremembe v uh, tej državi, bi to morala biti Evropa in ne ZDA. La parola alla...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 Eh, Evropo in za države članice sveta Evrope, predvsem za Gruzijo. Eh, sklepi iz Luksemburga so ustrezni, verodostojni in eh, nikogar ne moti sama formulacija tukaj. Zelo me veseli, da je zapisano, da je potrebno zagotavljati soverenost in oziroma skocelovitost Gruzije vendar pa je prav ta ozemljska celovitost problematična. Ali lahko poveste nekaj več o tem, kako je potekala razprava v zvezi s to temo? Ali svet oziroma Evropska unija eh, imata kakšne načrte glede tega, kaj bo ukrenila za eh, Eh, zagotavljanju zemljske celovitosti Gruzije. Eh, govori o Ženevi tečejo in to je dobro, ampak eh, pravijo, da je napredek zelo omejen in ali nameravamo tukaj sprejeti tudi kakšne dodatne ukrepe, naprimer progovore z Rusijo. Kofa. Še zadnji govorni kolega Butikofer. Hvala, gospod predsednik. Časnik International Herald Tribune je včeraj poročal o tem, da bo Evropska unija na pregledni konferenci eh, OZN o sporazumu o neširjenju jedrskega orožja sodelovala in sicer eh, tukaj časnik eh, citira citirati določenega uradnika, ki pravi, da niso uresničene ambicije o zmanjšanju količine orožja. Eh, gospod Kupar, ste tudi vi razočarani ali ste zadovoljni s stališčem, ki ga je zauzela Evropska unija, kar zadeva eh, to konferenco? In še moje drugo vprašanje, kar zadeva odločitev Ukrajine, eh, kjer je parlament protiustavno uh, ratificiral pogodbo o črnomorski floti, ali podpiramo to odločitev, glede na to, da se bo zmanjšala napetost med eh, Ukrajino in Rusijo, ali obžalujemo to rešitev, ker eh, to, ta dogodek, ker eh, se s tem otežuje pot v Evropsko unijo, ali nam je enostavno vseeno. Prego, doktor Kupera, čim. Doktor Kuper, pet minut imate, da odgovorite na vse te pripombe. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kar se tiče vprašanja Ane Gomeš, naj povem, da so se razprave sveta usmerjale v prihodnost, se pravi na postopek eh, partnerskih sporazumov in nismo eh, govorili toliko o volitvah. Izjava o volitvah je bila napisana v diplomatskem jeziku, ne pa v odločni eh, stilu, ki si ga je želela gospa eh, Gomeš. Vendar pa mislim, da se vsebinsko bolj ali manj strinjamo. V bistvu je tu šlo samo za stil izražanja. Mislim pa, da se tudi strinjamo o ciljih, ki so pred nami. Tudi nas skrbi kaj se utegne zgoditi na jugu. In tudi nas skrbi nasilje, ki se lahko pojavi v mnogih oblikah. In zato se je svet v svojih razpravah usmirjal v prihodnost. In e, te volitve so imele hude pomankljivosti, če se spet diplomatsko izrazim. Kljub se mu pa je na nas naredilo vtis dejstvo, da se je na ta način začela mirna politična razprava v Sodanu. To vsekakor ni vsakdani dogodek. Ravno tako je bilo presenetljivo, da so vse opazovalne misije bile lepo sprejete, celo eh, se strani tistih stran, ki so bojkotirale volitve. To kaže na željo v Sodanu, da se vrnejo k neki pametni politiki in to je bil prvi korak Eh, ni bil pa seveda poln uspeh. Uh, on, uh, on Bissau, I... Še ena pripomba o Gvineji Bisao. Uh, eh, preučujemo to situacijo. Mislim, da ne bomo zapustili Gvineje Bisao. Vprašanje je samo to, to, kako lahko svoje delo tam nadaljujemo. Gospod Licek je postavil vprašanje, ki je bilo povezano z vlogo Gruzije. To vprašanje je omenjeno v sklepih, čeprav razprava o tem v svetu ni potekala. Seveda je nam zelo pomembna ozemeljska celovitost eh, Gruzije. V Ženevi so potekale razprave, ampak eh, to je ni tako, kjer bi lahko dosegli kakšen napredek. Zato so razprave v Ženevi imele eh, cilj najti način, kako izboljšati stabilnost na terenu. Z, z drugimi smo se dogovorili, z Rusi, o e, postopkih, kako reševati incidente, takrat, ko se pojavijo. Prvi cilj v takšnih situacijah, kot je v Gruziji, je ustvariti pogoje za eh, stabilnost, kar bo zagotovilo varnost tudi lokalnemu prebivalstvu. Treba je zagotoviti vzdušje miru in če nam bo to uspelo, potem bo do pozneje po politični poskusi tudi bolj možni. Bojim se, da bo ta proces dolg, vendar pa se moramo držati svojih stališč. Seveda so bili v razgovore v Ženevi vključeni tudi Rusi. Gruzija je tema, ki smo jo z Rusi odprli in Catherine Ashton je bila nedavno v Moskvi in tudi tam so govorili o Gruzijo. Gospod Butikov je, je tudi postavil vprašanje. O, neširjeno. Sam svet se ne ukvarja konkretno za vprašanje števi, števila bojnih glav in podobno. Tu so druge jedrske sile, evropske jedrske sile ki eh, dotekajo raven, ki se opisuje kot raven, ki je minimalna za odvračanje. Stališče EU v pregledu neširjenja, no tu je svet sprejel stališče, v tem stališču se podarja pomen ravnotežja med vsemi elementi razoraževanja, eh, uporabe v miroljubne namene in neširjenja vprašanje Ukrajine. To vprašanje je prednostno vprašanje za nas in prepričan sem, da se bomo o tem še pogovarjali. Ukrajina je seveda suverena država in zato bo Ukrajina tista, ki bo odločala o načinu eh, vodenja odnosov z Rusijo. Nikoli nismo menili, da je naša stvar poskušati reševati Ukrajino od Rusije. E, Ukrajina je soseda Rusije in zato je nujno, da ima dobre odnose z Rusijo. In zato nam to ne predstavlja konkurence, ampak kot sem rekel, ukrajinska e, vlada je tista, ki mora sama organizirati e, svoje odnose z Rusijo. Prepričan sem, da bo svet o tem razpravljal v uh, bližnji prihodnosti. Najlepša hvala, gospod uh, predsednik. Hvala lepa, gospod Kupr, za vaš obisk. Hvala lepa za poglobljeno izmenjavo mnen. Veliko sreče pri nadaljem delu in nasvidenje. Bene, passiamo al. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Evropska služba za zunanje delovanje. Svet za splošne zadeve je prejšnji teden zasedal in se tudi dogovoril o besedilu visoke predstavnice glede vzpostavitve Evropske službe za zunanje delovanje. Ta dogovor je tudi stališče, ki ga bo svet zauzemal v pogajanjih s parlamentom. Zato se nam je zdelo smiselno, da bi naš poročevalec gospod Brok v sodelovanju z gospodom Ferhofštatom iz odbora za ustavne zadeve predstavil svoj predlog pripravila se neuradni dokument, vključila tudi predloge sprememb, ki so bili podani na to poročilo. Danes bomo še enkrat razpravljali o tej zelo pomembni temi, zato dajem besedo kolegu Broku, ki bo sam podal mnenje o dogovoru, ki ga je dosegel svet. Poleg tega nam bo predstavil ključne točke iz delovnega dokumenta, ki ste ga vsi prejeli. Gospod Brok, izvolite. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dokument, ki ga imate pred sabo, je dejansko samo delovni dokument, ki ga še lahko spreminjamo in zato vas že takoj na začetku povabim, da nam sporočite, če imate kakšne predloge, ki bi jih lahko še vključili. Namreč ta delovni dokument bomo šele eh, predložili kot poročilo šele. Uh, ko bomo dobili zadnji dokument, namreč kadrovsko uh, ureditev. In uh, na to moramo gledati kot celotno. Eh, ravno tako je potrebno upoštevati, da bo to ob koncu ne samo en dokument, ampak da bomo odločali o štirih do petih dokumentih in da se bomo morali odločiti tudi, kaj zapisati v kateri dokument oziroma kaj bomo kje najlaže uresničili. Zato mora biti povsem jasno, da ne glede na to, kaj je v tem dokumentu zapisano in kar je predvideno kot predlog eh, spremembe k sklepu sveta oziroma pravzaprav ne sklepu sveta, ampak k skupnemu stališču sveta za pogajanja, kateri to je pravzaprav ta dokument eh, sveta, ne gre za sklepe. Torej, vedeli bomo, kaj bomo lahko spremenili tukaj in kaj bomo morali uvrstiti kam drugam in tudi se vprašati, zakaj. Eh, pri tem dokumentu je predviden postopek posvetovanja. Svet seveda lahko spremeni ta dokument, kar zadeva eh, finančno uredbo in kadrovsko uredbo, pa imamo postopek soodločanja. In eh, zato moramo tiste vprašanja, ki so ključna za parlament, tako kar zadeva eh, kadrovska vprašanja, eh, kar zadeva finančno ureditev, kar zadeva eh, razrešnico, da to uvrstimo v tisti del. Torej, glede na to, da je Eh, predviden revizija tega prvega dokumenta sveta za leto 2013, eh, se lahko zgodi, da bi stvari, ki bi jih zdaj nasilo spravili noter, potem eh, zopet spremenili. Zato moramo tukaj postopati tudi taktično. Mislim, da bomo torej morali pogledati, kaj pravzaprav sodi v kadrovsko uredbo, v finančno uredbo in kaj v skupno stališče sveta oziroma spremembe k temu stališču. Na podlagi tega bomo potem tudi ustrezno pripravili poročilo. Torej, to stališče sveta je po mojem mnenju. Uh, podlaga za pogajanja in tukaj določene stvari gredo v pravo smer, vendar pa vsekakor ne vse. Eh, predlogi, ki smo jih podali, so deloma že bili vključeni v stališče sveta. In formalno gledano gre za spremembe dokumenta Eštonove, ampak tudi določene spremembe v svetu so že vključene in eh, torej obstajajo različne ravni, na katerih je bilo kaj sprejeto. Vsekakor tukaj prihaja do bistvene razlike in bistvena razlika je v tem, da mi govorimo, da mora biti ta služba attached to the commission, torej pri, priključena komisiji. In še naprej trdimo, da mora tudi administrativni proračun biti del tretjega razdelka. Po drugi strani pa zelo jasno pravimo, jasno pravimo, da kar zadeva uh, osebje in proračun, mora biti predvidena določena suverenost visoke predstavnice, tako je predvideno v pogodbi in da mora uh, se spoštovati, kar je zapisano v pogodbi, torej da tisto, kar je v pristojnosti sveta, ostane v prihodnosti sveta. Pristojnosti sveta. Jasno želimo povedati, da proračunske pravice in uh, vse ostalo, kar je povezano s tem, uh, je bolj enostavno za svet. Eh, če bo Olaf dobil uh, značaj sui generis v komisiji in če bodo pravice parlamenta po drugi strani lahko zagotovljene. In, torej, svet in gospa Eštonova nas morata o tem še prepričati in čakamo, da se tega lotijo. Uh, predlogi so prišli iz njihove strani in dokler ne bo tukaj česa kritičnega, mislim, da lahko to sprejmemo. Kar pa zadeva eh, kadrovsko uredbo, pa smo jasno povedali, kaj želimo. Namreč potrebno je reševati tudi vprašanje lojalnosti. Lojalnosti, to je namreč zapisano v predlogu 7a. Namreč da bodo vsi zaposleni eh, opravljali svoje delo v luči interesa unije. Svet želi, da bi tretjina sodelavcev oziroma zaposlenih eh, te službe bili nacionalni diplomati, ki bi po določenem času morali iti nazaj domov. In na ta način bi bila njihova lojalnost seveda vedno pri domovini, kajti domače zunanje ministrstvo bi eh, seveda odločalo o njihovi napotitvi, o njihovi službi. In tukaj mora biti predvidena kakšna drugačna rešitev, namreč mora obstajati možnost, da se odločijo, da ostanejo v tej službi. Seveda se s tem odrečajo pravici, da se vrnejo domov. Mislim, da so to načeljna vprašanja in včasih imam občutek in iz določenih pogovorov z nacionalnimi diplomati in zunanjimi ministri se to pokaže, da ravno kar zadeva kadrovska vprašanja, da na to službo gledajo kot na nekakšno lastnino držav članic in da vsi mislijo, da je. Eh, zunanja, varno, zunanja varnostna politika pravzaprav edini bistveni element tukaj in tukaj moramo jasno povedati, da kar zadeva vprašanja zaposlenih in kar zadeva podrejenost komisiji, da bo večina tukaj eh, nalog, o kateri govorimo, nalog skupnosti. E, torej, e, jasno mora biti in to je zapisano tudi v. Eh, pogodbi, da ima visoka predstavnica dve nalogi, vodi skupno zunanjo varnostno politiko in zagotavlja koherentno politiko v zunanjih odnosih. To pomeni, da te politike ne vodi, ampak da se mora eh, glede tega usklajevati z drugimi akteri, predvsem s komisijo. Uh, tudi pod, pogodba to eh, izredno tako predvideva in zato je jasno, da eh, moramo te točke, tudi kar zdaj v eh, službo za zonanje delovanje, razčistiti. Ravno tako želimo jasno povedati, da, kar, da je pomembno vprašanje političnega zastopanja. Pri skupnem stališču sveta sem ugotovil, Eh, oziroma mislim, da sem ugotovil, da vloga generalnega sekretarja ni več tako politična, kot je bilo v začetku predvideno, ampak da je ta vloga v veliko večji meri zakonodajna. In če sem gospoda Kristofersona prav razumel v eh, tem, kar je danes povedal, je tako, da gospod Kristoferson pravi, da v primeru odsotnosti visoke predstavnice lahko v. Uh, Jo lahko zastopajo v vprašanjih skupnosti eh, komisarji na določenih eh, gremijih. In morali bomo Eh, videti, ali obstajajo kakšne razprave znotraj sveta glede tega, kaj se zgodi pri vprašanjih eh, zonanje politike in varnosti, kajti na tem področju eh, ne bi mogel visoke predstavnice nadomeščati kdo od komisarjev in kdo bi potem lahko prevzel to vlogo. Kolega Držom je ravno dejal, ko je gospod Kuper odšel, da odgovori gospoda Cooperja jasno kažejo, da moramo rešiti vprašanje političnega zastopanja. Mislim, da je na ta način bil podan dober dokaz in Eh, ne verjamem tudi, da je bil gospod eh, Butikefer zadovoljen z eh, odgovorom, ki ga je dobil na svoje vprašanje o Ukrajini. In ravno to je tisto, kar pravzaprav poskušamo povedati, da se mora na tem področju torej nekaj zgoditi. In da mora sodelovanje gospe Ashton s komisarji in z drugimi, ki jo na politični ravni zastopajo, voditi v nekakšno politično usklajevanje. In eh, pomembno je tudi, kar zdeva razvojno politiko, kdo in kdaj in kje bo izvajal načrtovanje, financiranje in tako dalje. Ampak eh, vse to mora Eh, biti stvar dogovora med komisarjem in visoko predstavnico. Enako velja tudi za sosedsko politiko in druga področja in mislim, da je to povsem jasno. Tisto, česar si želimo, je, da bi imeli enoten proračun, jasno želimo povedati in zato hitro potrebujemo tudi predlog tega, kaj vse to z proračunskega vidika pomeni, da lahko to presodimo. Torej moramo reči, da mora ena tretjina zaposlenih priti iz držav članic, vse skupaj pa bi moralo biti proračunsko neutralno. In zdaj vprašanje, kako bomo to plačevali, ali bomo na drugem koncu koga odpustili. Eh, po drugi strani pa želimo razčistiti, da eh, se bo vse polnopravne člane te službe plačevalo iz proračuna skupnosti, ne iz nacionalnih proračunov. In kar zadeva napotene strokovnjake iz držav članic, eh, to mora biti omejeno. Torej, eno tretjino predstavljajo eh, nacionalni eh, uradniki in. Če ne bo Eh, eksplicitno zapisano, da mora vsaj polovica eh, ljudi priti iz komisije, eh, potem se lahko zgodi, da bomo kar naenkrat imeli same nacionalne predstavnike in zato tukaj mislim, da so potrebne določene varovalke. Ravno tako je potrebno tudi jasno povedati, kako zdoseči geografsko ravnovesje in ravnovesje med spoloma. Eh, pa tudi sicer morajo biti podani predpogoji za to, da bomo imeli konkurenten eh, politični okvir za razvojno pomoč, kar pa seveda ne sme biti podrejeno političnim ciljem. In, eh, torej, upam, da bomo poskrbeli, da bodo te stvari urejene tako, kot tudi mi želimo in da bomo to dosegli z ustreznimi predlogi sprememb. Pomembno je, da instrumenti in o tem je govora v osmem členu. V, ostanejo v pristojnosti politike skupnosti, torej kar zadeva odločitve. E, to je pravzaprav tako tudi zapisano v predlogu Enštonove. E, tudi kar zadeva sodelovanje med civilnim in vojaškim kriznim reševanjem. E, Eh, in tako naprej, bo potrebno stvari razčistiti. Mislim, da bomo morali biti pozorni na to, da ko gre za vojaško področje, da je to eh, seveda zelo občutljivo za države članice in da upoštevamo uh, določene meje, ki jih države ne morejo prestopiti. In, uh, zato mora biti predvidena določena mera prožnosti, hkrati pa to pomeni, da moramo zaupati, da bomo sprejeli pristojnosti, če jih bomo prepustili svetu, hkrati pa uh, mora vse to ostati stvar skupnosti. Uh, torej mešanica, ki jo bomo dosegli, mora biti ustrezna in eh, pri reševanju kriz pogosto ne gre samo za eh, vojaško vprašanje. Eh, če si pogledamo primer Haitija, je bila v prvi vrsti pomembna logistična pomoč. In uh, tam smo premustili razlike med uh, vojaško in civilno pomočjo, ker je bilo z praktičnega vidika to pomembno. In Torej, ravno to vrstno koordiniranje mora biti eh, predvideno, dopuščeno in to je pomembna točka. In pa še zadnje, kar sem želel izpostaviti. To je tisto, kar je zapisano pa četrto in peto točko. Tu gre za vprašanje političnega nadzora. Eh, torej, določene stvari so že rešene v pogodbi in to bomo zapisali tudi sam, ampak Eh, izvedba političnega nadzora, kdaj se je potrebno posvetovati, kdaj eh, naj bi neki, nek posebni predstavnik nastopil pred eh, našim eh, odborom ali kateri od njegovih predstavnikov. Eh, vsa ta vprašanja morajo biti rešena in zagotoviti je potrebno določene standarde. In vprašanje je, naprimer, kdaj se posvetujejo z nami, kar zadeva pogajalske mandate, kar zadeva strateške dokumente in tako dalje. In mislim, da bomo tukaj morali najti neko pot, da pridemo do nekega. Um, sporazuma, nekega dogovora med Evropskim parlamentom in gospod Ashton. Namreč eh, pogosto se dogaja, da glede na naše razmere parlament prisluhne našim razpravam, mi pa ne poslušamo njihovih razprav. Uh, ampak to je morda tema za kasneje. In kritična masa uh, dogovorov na tem področju, ki niso zapisani v tem pogovoru, so seveda uh, za nas pomemben dejavnik pri naši prisuji kadrovske ureditve in ostalih dokumentov. In ne glede na to, uh, kako se bodo stvari razvile glede eh, skupnega stališča sveta in pa finančne in kadrovske uredbe, tukaj je predvidela donočena veriga, ki jo moramo vzpostaviti. In če, ko se bomo lotili končnega posvetovanja o tem dokumentu, bomo podali tudi jasne signale glede ostalih področji in uh, upam, da bomo potem ustrezno uspeli postopati tudi pri teh dokumentih. Hvala. Grazie, kolega Brok. Hvala lepa, kolega Brok. Gospod Ferhofštad iz odbora za ostavne zadeve bo prvi dobil besedo, potem poročevalci v senci in vsi tisti, ki boste seveda še prosili za besedo. Začeli bomo kar z gospodom Ferhovštatom. Glede na to, da so številni prosili za besedo, bomo morali biti zelo strogi pri dodeljevanju časa. Ne smete preseči dveh minut. Prosim vas, da me ne silite, da to učim tu skladilcem, ker mi to res ni simpatično početje. Prva stvar ki jo želim narediti, je ta, da povdarim vse, kar je povedal gospod Brok. Kot veste, gre za iste predloge sprememb. Se pravi, tisti, ki so tukaj, so isti, ki smo jih imeli mi v našem odboru za ustavne zadeve. To je bilo narejeno danes do povdne in lahko vam povem, da je. bil odziv nasplošno pozitiven do teh eh, predlogov sprememb, ki sva jih predstavila eh, gospod Brok in jaz v odboru za ustavne zadeve. Druga stvar, ki jo želim povedati in ki je izjemno pomembna, mislim, da bom to podaril tudi v predlogih sprememb, torej to pa je koherentnost eh, zunanje politike, recimo razvoj in sodelovanje. Eh, gospod Brok in jaz sva šla v odbor za razvoj in zahteva je, da je ta politika koherentna. In da ni tako, kot pravi svet, eh, horizontalne teme spadajo v pristojnost komisije, ko gre za vprašanje geografskih zadev, je služba za zunanje delovanje, ko gre za izvajanje, spet komisija. Ne. Temu se želimo izogniti s predlogi sprememb. Želimo enostavnost. Se pravi, vse, kar spada v programiranje v službo za zunanje delovanje, implementacija druge službe komisije. In zakaj je to mogoče? Zato, ker obstaja ta povezava med komisijo in službo za zunanje delovanje. To je osnovna filozofija, na kateri eh, slonijo predlogi sprememb in iz tega razloga predlagava tudi, da je eh, služba vključena v tretji razdelek, to je tisti razdelek proračuna, ki je tudi najbolj pomemben in ki je seveda povezan s komisijo. In zadnja pripomba, gospod predsednik ne smemo izključiti možnosti drugih predlogov sprememb. Verjetno bodo potrebni še kateri drugi kot tisti, ki smo jih predstavila sedaj. Kajti, če svet ne bo hotel iti v smer, ki si jo mi želimo, potem vam lahko čisto osebno povem, da menim, da bomo potrebovali druge predloge sprememb, v kateri bomo vse skupnostne eh, eh predstojnosti komisije vrnili spet komisiji. Skratka, ali je potrebno imeti druge dodatne amandmaje? Odgovor na to vprašanje bo odvisen od tega, kako se bo svet odzval na naše predloge sprememb, ki so danes pred nami. Zato ne izključujem možnosti, da bomo eh, potrebovali še dodatne eh, amandmaje. Eh, tu gre za pristojnosti eh, v zvezi z sosedsko politiko in podobno, ki se morajo vrniti komisiji. Kaj te, eh, te službe ne ustvarjamo zato, da bi izvotlili eh, skupnostno metodo Evrope. Hvala lepa. Najlepša hvala za ta prispevek. Roberto Gualtieri ima besedo. Dve minuti. Pozitivo. Hvala lepa. Dobro je, da ste v tem dokumentu povzeli predloge sprememb, ki smo jih uložili na besedilo visoke predstavnice. Ta dokument je zelo dober, vključuje tudi številne predloge in pripombe, ki so bili podani v zadnjih tednih in posredovane potem poročevalcem. Skupina socialistov in demokratov je vedno zauzemala pragmatičen pristop. Izhajamo iz načel, ne toliko iz samih formul želimo zagotoviti popoln parlamentarni nadzor, koherentnost v zonanjem delovanju. Prav tako je treba vzpostaviti nek most med delovanjem skupnosti in medvladnim delovanjem. Zagotoviti pa je treba skupnostno delovanje, sploh na področju razvojnih politik. Deontološko vprašanje statuta služb bom zaenkrat pustil ob strani ampak kar zadeva parlamentarni nadzor, naj povem, da je v tem dokumentu zapisanih kar nekaj bistvenih točk. Nekatere od teh točk izhajajo iz dopolnilnih sporazumov in dogovorov, ki smo jih dosegli. Morda bi lahko tu omenili nekatere točke z teh dogovorov, naprimer kar zadeva zaslišanja v parlamentu predvsem tistih oseb, ki bodo na najvišjih položajih v službi, tistih oseb, ki bodo vodile delegacije. Omeniti je treba tudi medinstitucionalni sporazum o proračunu za financiranje skupne zonalne varnostne politike. Poleg tega bi morali imeti ločene proračunske vrstice za posamezne delegacije in misije. To je tisto, kar lahko kot parlament dosežemo največ v teh pogajanjih. Potem pa še ločevanje delovanja skupnosti in medvladnega delovanja. V tem dokumentu se predstavlja ena možnost in sicer, da bi uporabili službe komisije. Poleg tega se mi zdi, da je dobro sicer imeti neko vodilno ulogo visoke predstavnice pri delovanju komisarju, vendar visoka predstavnica ne bi smela imeti prevelike teže in preveč posegati v delovanje komisarjev. Službe komisije naj bi sodelovali tudi pri oblikovanju proračunskih vidikov in v našem razmisleku smo o tem govorili in še bomo. Hvala. Hvala lepa za skupino. Alde, gospod Lambsdorff. Ähm, Najlepša hvala, gospod predsednik. Z zanimanjem sem pregledal dokument eh, gospoda Broka in Ferhofstata. Tukaj je veliko pomembnih zadev in jasno je potrebno povedati, da je ključnega pomena povezava z drugimi dokumenti. Nekaj točk bolj podrobno. V mojih očeh je zelo pomembno in po mojem je to jedro celotne razprave v zvezi z to zunanjo službo. Kako se bo eh, organiziralo reševanje kriz? Bo to bolj vojaško usmerjeno ali bomo stavili na neko Eh, združenje civilnih in eh, vojaških elementov. To je potrebno še podrobneje obravnavati, ampak eh, specifike, kot je to zapisano v besedilu, torej to se mora osredotočiti na tisti del zaposlenih, ki je to posebej relevantno. Tu gre za vojaški del, ampak vsi uradniki, ki se ukvarjajo z upravljanjem kriz, E, mislim, da nima smisla, da bi imeli poseben status v tej službi, kot to predlaga svet. Mislim, da to ni smiselno. In e, v povezavi z kadrovsko redbo bo to seveda še jasneje. Eh, potem naslednja točka, ki je pomembna, eh, zastopanje in tukaj se strinjam z eh, gospodom Brokom. Oba generalna sekretarja kot namestnika, ki sta predlagana, nekako zadeve razčiščujeta, tukaj ne bo več oskega grla in da bi generalnega sekretarja poimenovali generalni direktor, ne vem, o tem je potrebno še razmisliti, ampak pomembno je, da je vse skupaj umeščeno v nek mehanizem za eh, usklajevanje politik. Eh, ta služba je nekakšna fuzija zelo različnih političnih kultur in eh, tukaj igra pomembno vlogo komisarji, generalni sekretari kot nadomestniki in tako dalje in to je potrebno jasno oblikovati. Pero. Dobro ste se držali dodeljenega časa. Za skupino zelenih pa kolegica Lunaček, ki tu nadomešča kolegico Brantner. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim gospodu Broku zahvaliti, zato ker je lahko upošteval tudi naše pripombe v zvezi z službo za zunanje delovanje. In eh, ta uh, tekst je dosti boljši kot pa tisti, ki je bil predstavljen prej. Praktično se strinja vsem, kar je povedal gospod Brok. Želela bi pa povedati samo še eno ali dve stvari. Gre za vprašanja, ki so še vedno pomembna za nas. Eno je politično zastopanje oziroma predstavništvo gospod eh, Brok. Eh, je verjetno povedal tudi pri pombah gospoda Kuparja, pomembno je, da je dosežena določena politična zastopanost. Potem pa druga stvar, finančni instrumenti. Tu je pomembno, da je, eh, ima komisija odgovornost za vse in v vseh fazah. Potem drugo vprašanje. Še vedno nimamo odgovorov v zvezi z odgovornostjo. To bodo mogoče uredila kadrovska pravila, ampak to še pogrešamo. Potem vprašanje o človekovih pravicah. Zelo smo zadovoljni, da je sedaj eh, jasno, da, bod, eh, da bodo v vseh delegacijah kontaktne točke za eh, človekove eh, pravice in demokracijo. Vendar pa v sklepu sveta to še ni jasno bolj jasno mora biti povedati, zakaj gre, ali bo šlo za direktorat, ali bo šlo za oddele, kakšne specifičnosti. To ni jasno, to je treba pojasniti. In če imamo v delegaciji to kontaktno točko za človekove pravice in demokracijo, potem bi eh, isto ime moral imeti tudi direktorat oziroma eh, oddelek. Potem še dve vprašanje. Za nas je pomembno, da je ta služba odprta tudi za predstavnike nacionalnih ministrstv, ne samo z diplomatskih služb, ampak da je odprta tudi za ljudi iz Ministrstva za razvoj. To je bistvenega pomena za dobro in široko zunanje delovanje. In kar pa, za, eh, kar pa zadeva eh, enakost med spoloma, s tem smo sicer zadovoljni, ampak pogrešamo še eh, vprašanje vključ, vključevanja v obeh spolov na vse področja, gender mainstream. Kolega Šult, prosim, v imeno skupine GUE. Najlepša hvala, gospod predsednik. Danes zjutraj sem se že zahvalil gospodu Ferhovstatu, odboru AFKO za, trans, za pregledno sodelovanje. Zdaj se zahvaljujem tudi gospodu Broku. E, tam smo govorili še posebej o vprašanju o umestnikov, torej o e, skupnih točkah vseh tistih področji, kjer bo imela ta služba ključno vlogo. E, Eh, in pa tudi o drugih eh, področjih in kako bo vse to vključeno v dokumente. Tukaj v tem odboru pa naj izpostavim še vidik, ki po mojem mnenju eh, ni izpostavljen v dokumentu obeh poročevalcev in sicer gre za področje preprečevanja sporov. Uh, Do sedaj je bilo predvideno, da se bo to obravnavalo v dveh ločenih oddelkih, enem civilnem, drugem vojaškem. In mislim, da tukaj do sedaj ni posem jasno, kar zdiva upravljanje eh, kriz, reševanje kriz. Eh, in, eh, torej, kdo bo tukaj pristojen za reševanje sporov? Eh, In uh, ali bodo gospe Ešanovi tukaj svetovali vojaški svetovalci ali drugi zaposleni. In mislim, da torej potrebujemo ločene oddelke za preprečevanje kriz in za vojaške misije uh, na drugi strani. Zato, da bomo ne samo politično, ampak tudi kar zadeva parlamentarni nadzor. Uh, um, vzpostavili več reda, več uh, preglednosti. Kar pa zdaj razvojno politiko še nekaj misli, uh, mrsikaj je, uh, je že bilo izpostavljeno tudi v uh, izmenjavi mnen z odborom Deve in mislim, da mora parlament. Uh, uresničevati svoje pravice z veliko pozornostjo, namreč zato, da tisto področje, ki so predvidena za soodločanje, dejansko bodo predmet soodločanja. Hvala. Grazie. Questo punto la parola al collega Salafranca. Hvala lepa. Kolega Salafranca. Grazie, signor Presidente. Grazie, Stambino. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Ferhofštafu in eh, gospodu Broku za njuno delo. Tu je nekaj, kar se nam zdi zelo pomembno in sicer podariti moramo, da so politični sklepi in dogovor v svetu podlaga za pogajanja in zato je točno, da svojega mnenja o, tem ne, o tej temi ne smemo dajati, dokler nismo prepričani, da so eh, zadoščene naše zahteve. To je osnutek sklepa in v njem piše, da bo začel veljati, koga bo svet sprejel. In visoka predstavnica bo predložila tudi finančne predloge in zato eh, ne smemo pokazati vseh svojih kar, če sedaj moramo počakati in uporabiti postopek soodločanja eh, pozneje, da se spremeni in moramo počakati, da vidimo, da so vsa, eh, vsa, vse naše zahteve eh, izpolnjene. Mislim, da gospod Broh in gospod Ferhovsta delata v tej smeri. Tu je pomembna proračunska odgovornost. Potem je tu še mehanizem politične koordinacije odstavek 2b. EP bi moral biti v stanju ta mehanizem vključiti tudi na druga področja, tako, da se bo visoka predstavnica lahko posvetovala z Evropskim parlamentom o osnovnih vprašanjih. Ona mora zagotoviti, da eh, bo eh, svet upošteval mnenja parlamenta in zato bi bilo dobro, gospod predsednik, da bi parlament bil vključen v mehanizem politične koordinacije tu imamo pametne predloge sprememb in zagotoviti moramo, da bo eh, ta služba skupnostna služba. Hvala lepa, hvala tudi, da ste spoštovali dodeljeni čas, sedaj pa gospod Svoboda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nedvomno gre za dober dokument, zato samo nekaj kratkih pripomb prvič nisem posem prepričan glede tega, da razmerje med parlamentom in visoko uh, predstavnico moramo reševati samo v okvirnem sporazumu. Želel bi si, da bi nekaj temeljnih načel uh, bilo vključenih tudi v ta dokument. Uh, Toliko, da stvari osnovno opredelimo, potem pa bi v, v okvirnem sporozumu reševali podrobnosti. Drugič, zelo se strinjam z tesno povezavo z Evropsko komisijo, še posebej s komisarjem. Mislim, da je to prava pot in upam, da bomo to uspeli uveljaviti, ampak to je ena od ključnih točk, eh, sploh glede na to, da so nam komisarji neposredno odgovorni. In pa zadnja, tretja točka, ne strinjam se s členom 12b, tako kot je zdaj obeseden. Komisarji eh, imajo odgovornost do Evropskega parlamenta, predvsem pa so uh, samostojni in ne moremo enačiti komisarjev z uh, nadomestniki. Nadomestniki so nadomestniki gospe Eštonove, komisari pa imajo tudi funkcijo, da jo lahko tu ali tam zastopajo, ampak imajo svojo lastno funkcijo. Uh, to je potrebno tako formulirati, da bi. Uh, eh, zapisali, da pač prihaja do usklajevanja med Eštonovo in komisari in eh, zato so lahko oni med njenimi nadomestniki na visoki ravni. Ne moremo pa ostalih nadomestnikov enačiti s komisari, ker ti to nasprotuje eh, temeljni logiki te ureditve. Toliko na kratko, ampak načeloma mislim, da je usmeritev tega dokumenta in predlogov dobra. Zato, eh, Eh, to podpiramo, ampak pri omenjenem členu eh, bi bilo tukaj potrebno še enkrat razmisliti. Eh, kot parlament smo odgovorni za nadzor, ne moremo biti vključeni v usklajevanje, kot predlaga kolega Salafranka, ampak moramo biti neodvisen nadzorni organ. Hvala. La kolega Avtala. Hvala lepa, kolegica Avtala za zelene. Ja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kolegica Lunačkova je že omenila vprašanje človekovih pravic in mesto tega v predlogu. Želela bi samo dodati nek, nekaj vsebine temu, kar je povedala. Meni se zdi zelo dobro, da je tudi parlament enoten v zvezi s tem, tako kot je enoten svet. V imenu pododbora za človekove pravice bi želela podariti, da bi specializiran uh, oddelek, ki ga predaja, uh, predlagamo v četrtem členu, torej oddelek za človekove pravice, ta mora imeti visok status. Mislim, da ne moremo biti zadovoljni s situacijo, kjer je ta oddelek samo na tretjem nivoju in nima dovolj teže, da bi lahko vplival na najvišjo raven odločanja. Uh, Mislim, da bi morali razmisliti o tem, da dodamo nekaj odgovornosti in nekaj eh, nalog za to entiteto. Eh, in resno bi morali razmisliti o tem, da bi to postal neke vrste generalni direktorat. Naj vas spomnim še na nekaj. Gospod Selana je bil osebno eh, vključen v vprašanja človekovih pravic. On je imel osebnega predstavnika in mislim, da se sedaj ne smemo znajti v situaciji, kjer bi glas, eh, ki bi branil človekove pravice, bil tišji. Ta eh, e, e, entiteta mora imeti odgovornosti za integracijo, za mainstreaming človekovih pravic v vse eh, politične strategije. In vedno bolj zaskrbljena postajam, ko poslušam gospoda Ferhofštata, eh, ki je rekel, da eh, svet želi obdržati v rokah nacionalno politiko in pustiti horizontalna vprašanja komisiji. Mislim, da bi to bil problem tudi v zvezi z integracijo človekovih pravic. Usposabljanje je seveda izjemno pomembno. Moramo zagotoviti tudi ustrezno raven zaposlenih, torej tudi roven eh, tistih, ki bodo znali vse poučiti o eh, pomenu človekovih pravic. Hvala lepa, kolega Severin. Mm. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Obema kolegoma želim čestitati za predstavitev tega skupnega stališča. Mislim, da je ta dokument dober. Ravno tako menim, da smo sedaj v fazi, ko poskušamo dodelati eh, svoje delo. Rezultat bi moralo biti skupno stališče Evropskega parlamenta, eh, skupno stališče, ki ga predstavimo vizavi drugim evropskim institucijam. Skladnost razmišljanja, usklajenost načrtovanja in izvrševanja zunanjega delovanja sedaj zagotavlja mehanizem za politično koordinacijo. Ta naj bi nam pomagal oblikovati skupno stališče o ciljih in naloga. Potem je tu še e, medinstitucionalno usklajevanje, se pravi ugotavljanje tistih, e, ugotavljanje, katere so tiste vloge, ki bi jih igrali skupaj. Potem je pa tukaj še upravno e, koordiniranje, to je pa povezano z vlogo generalnega sekretarja Proračunska dimenzija bi morala slediti te vrste politiki. Eh, skladnost in celovitost proračunskih postopkih bi morala biti vključena v načrtovanje proračuna, v fazo predstavitve proračuna in v izvrševanje proračuna. Ne bom se spuščal v podrobnosti tega mehanizma, ampak mehanizem proračunskega načrtovanja predstavitve in izvrševanja, torej to mora biti usklajeno. Na koncu, eh, ključne besede za preverjanje ustreznosti našega dela so transparentnost, odgovornost, eh, skladnost in učinkovitost. Če nam bo uspelo eh, oblikovati službo, ki bo transparentna, odgovorna, ki bo delovala skladno in učinkovito, potem bo to dobro. In potem člen 2b. Jemljem si to svobodo, da gospodoma Eh, Ferhoštato in Broko predlagam svoj predlog spremembe. Ta bo mogoče predstavljal tudi kompromis med eh, eh, stališčema gospoda Svobode in Sala Franke. Hvala lepa, kolega Sarušvolski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, da izražim pohvalo obema avtorjeva. Zelo dobro je, da imamo tudi skupno poročilo oziroma skupno stališče obeh eh, odborov. Upam, da bodo tudi drugi odbori sledili filozofiji tega poročila. Napori so bili vloženi v to, da im bi dobili nek inteligenten, celovit pristop do nove službe in da zagotovimo homogenost te službe v te zelo težke hibridne strukturi. Ta skupnosti pristop pomeni vključevanje vseh in pomeni tudi, tudi to, da si ga delijo vsi. Zato podpiram močno to, kar piše v novem odstavku 7c v členu 6.6 o geografski zastopanosti in podpiram tudi konkretne ukrepe, ki bi morali slediti. Močna služba za zunanje delovanje bi morala biti legitimna in mora tudi biti takšna, da jo bodo za svojo sprejele vse države članice in vsi državljani. In Ravno tako bi morala spoštovati vse občutljivosti, eh, ki se skrivajo v eh, geografski raznolikosti eh, Unije. In na koncu sem prepričan, bodo poročevalec in ostali lahko oblikovali skupno stališče Evropskega parlamenta, ki ga bomo predstavili svetu in bo to stališče v največji možni miri odražalo našo filozofijo. Hvala lepa, kolegica Lözing. Ja Najlepša hvala. Kolega Šolc je že kratko spregovoril o eh, razvojnih instrumentih. Eh, koncept razvojnih instrumentov eh, je predmet razprav tudi med razvojnimi organizacijami. Britanska organizacija CAFT je sedaj po oblasti pustila neko eh, organizacijo, da preuči združljivost teh instrumentov z Lizbonsko pogodbo. Eh, odvetniška pisarna White and Case eh, vidi v trenutnih instrumentih kršitev Lizbonske pogodbe, sploh glede na porazdelitev pristojnosti. Citiram, vloga EAD kar zadeva zunanje in varnostno politiko, je omejena, eh, kaj ti to predstavlja samo en del zunanjega delovanja Evropske unije. Eh, tukaj služba nima nobenih pooblastil in mislim, da moramo upoštevati v naših premislikih tudi rezultate eh, tega postopka In uh, mislim, da moramo ukrepati oziroma se obnašati na način, da bomo upoštevali to sodbo. To pogrešam v dosedanjih razpravah. In pa še kar zadeva eh, naslednjo točko, namreč bi imel komisar za razvoj določen nadzor nad eh, programiranjem razvojnih instrumentov. Eh, to je do sedaj zelo nejasno opredeljeno. Razvojne organizacije se bojijo, da brez jasnejše opredelitve eh, razlik med eh, raz, vlogami eh, visoke predstavnice in razvojnega komisarja stvari ne bodo jasno opredeljene. In v primerih spora bi moral biti komisar za razvoj tisti, ki odloča. Kolega Farm. Hvala lepa, kolega Farm. Um, Kaj sem? Uh, sem koordinator z, uh, za proračunski odbor, zato imam vprašanje v zvezi s finančno uredbo. Mislim, da smo sedaj blizu skupnega dogovora in zato sem zelo vesel, da omenjate tudi medinstitucionalni dogovor o proračunskih vprašanjih, kajti to je res treba spremeniti. Imam pa vprašanje konkretno za gospoda Broka. Če sem vas prav razumel, ste rekli, da jo je treba obravnavati kao sui generis institucijo znotraj komisije. To predstavlja za me nasprotje. Ali je sui generis ali je pa znotraj komisije? Eh, če je znotraj komisije, se obravnava kot agencija. V tem primeru ni treba spreminjati finančne uredbe če pa gre za sui generis institucije, ne institucije v eh, pomenu, ki jo določa pogodba, ampak v pomenu finančne uredbe, kot eh, so eh, računsko sodiče in tako naprej, potem bi moralo biti omenjeno to v prvem ostavku finančne uredbe in bi morala imeti poročilo o razrešitvi. Če pa se bo obravnavala kot agencija, je pa to čisto drugače. To pa pomeni, da je vključena v v komisijo in ne potrebujemo spremembe prvega odstavka. Kaj torej dejansko menite? Sui generis, se pravi, da bi služba imela svoj leavni upravni proračun ne v razdelku 3, ampak v drugih razdelkih. E, seveda so tu še stroške poslovanja, ki se lahko vključijo znotraj komisije, ampak to je moje osnovno vprašanje. Ali bo to sui generis institucija za svoj proračun ali pa bo ta služba v obliki agencije znotraj komisije in zelo bi bil vesel, če bi to pojasnili. Za konec pa še kolega Kelam. Hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da izrazim svoje zadovoljstvo z rezultati tega dela. Prepričan sem da lahko gledamo na gospoda Ferhofstata in gospoda Broka kot na parlamentarna arhitekta te zelo pomembne službe za zunanje delovanje Evropske unije. Prvi eh, Rezultat, ki ga moramo doseči, je ta, da moramo uravnotežiti eh, vlogo sveta komisije in Evropskega parlamenta. Do teh institucij bo ta služba odgovorna, tako tudi z proračunskega vidika. Potem je tu še vprašanje, kako rešiti geografsko zastopanost. Kakšna bo geografska, kakšne bodo geografski proporci. To pa moramo povezati z možnostjo razširitve te službe tako da bo odprla tudi za nacionalne eh, diplomate. In v tem primeru bi lahko zastopala interese EU kot celote. Potem tretjič, proračun. Zagotoviti moramo potrebna sredstva za to diplomatsko in zunanjo službo. In četrta točka, ki jo želim omeniti, mehanizem za politično koordinacijo. Oba poročevalca sta povdarila potrebo po boljši koordinaciji znotraj EU za delo. Tu moramo eh, omeniti tudi oddelek za človekove pravice oziroma kontaktne točke znotraj nacionalnih delegacij za človekove pravice in demokracijo. Strinjal bi se z izjavo, da bi treba bolj, da bi morali bolj konkretno rešitev najti za vprašanje človekovih eh, pravic, za vprašanje te entitete, ampak do sedaj je rezultat presenetljivo dober. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kristoferson, ki zastopa visoko predstavnico, na to pa dobi besedo še kolega Brok. Yes, thank you very much and thank najlepša hvala in najlepša hvala, da ste mi dali besedo in da ste mi s tem omogočili, da komentiram nekatere pripombe in vprašanja današnjega dopodneva. Najprej naj podarim naslednje. Sedaj smo v tem postopku v zelo pomembni fazi. Imamo skupno stališče sveta in na mizi imamo prečiščeno različico. Stališča parlamenta v zvezi z eh, predlogi sprememb. Se pravi, da smo prišli v fazo, kjer se lahko začno politična pogajanja. Sam bi bil kar optimističen v zvezi s eh, političnimi pogajanji. Opazil sem in to je omenil tudi gospod Brok, da ste vi predlagali spremembe, ki so v skladu s spremembami, ki jih je dal svet in ki jih visoka predstavnica podpira. E, in to pomeni, da dejansko napredujemo na tej poti. Sam ne bi bil tako pesimističen. Jaz mislim, da je mogoče doseči dogovor v razumnem času in podarjam besedo dogovor eh, z Evropskim parlamentom v zvezu z besedilom eh, sklepa. In če nam bo to uspelo, potem mislim, da nam ni nujno treba čakati na začetek veljavnosti tega sklopa. kar zadeva druge elemente. Tu me skrbijo zlasti kadrovska pravila, kajti eh, tu bi otegnilo trajati kar nekaj časa, preden bi se leta spremenila. In časa pa nimamo ravno veliko. Seveda pa obstajajo med nami tudi razlike v pogledih. Da pa bi te razlike odpravili. Mislim, da se moramo poskušati razumeti da moramo poskušati razumeti, kaj si želimo vsi sebinsko. Naj vam dam za primer razpravo o tem, ali naj bo sui generis ali institutionally attached to the commission ali avtonomna služba. enkrat za vselej bi želel razbliniti vse dvome o naslednjem vprašanju. Kadarkoli gre za skupnostne zadeve, bomo vedno ravnali, kot če bi šlo za običajne zadeve komisije. E, to vključuje posvetovanja, priprave sklepa in tako kolegi bo sprejemal potem svojo odločitev kolektivno. In v tem pogledu bo tudi nova služba delovala, kot če bi bila generalni direktorat komisije. Ampak, glede na to, da zahtevamo določeno neodvisnost v proračunskih zadevah, v kadrovskih zadevah, to pa bi radi zato, ker je Eh, svet želel imeti široko službo, ki bo drugačna od prejšnje, ki bo vključevala zunanje delovanje, eh, obvladovanje kriz vojaške eh, operacije. Če tu ne sprejmemo določene distance v proračunskem smislu, bomo čisto v drugačnem svetu potem. Vse eno pa ne razumem še nečesa. Rečeno je bilo, da če bo proračun v tretjem razdelku eh, splošnega proračuna, da bo v tem primeru zagotovljena večja preglednost, kot pa če bi šlo za ločen razdelek. Po moje eh, bo večja preglednost zagotovljena, če imamo ločen proračun. Govorim o eh, Eh, upravnem proračunu. Če imamo eh, posebno, posebni razdelek za to, bomo imeli popoln pregled na tem, koliko eh, ljudi je bilo določenih za to novo službo. Če bo pa to proračun komisije, potem bo pa vse skupaj vključeno v splošni proračun oziroma v splošni postavke za kadre. In vi boste imeli večji vpliv glede na to, da ste proračunski organ, če bo ta razdelek ločen oziroma če bo proračun ločen, kot pa če je to le razdelek v splošnem proračunu komisije. Naj vas upozorim še na nekaj. To velja za tiste, ki menite, da bi bilo pomembno, da bi eh, služba bila del komisije. V v tej službi imamo posebne ljudi, veliko nacionalnih strokovnjakov, vojaško osebje. E, ti ljudje bodo imeli poseben status. Potem bodo prihajali tudi nacionalni diplomatski predstavniki. In slabo bi bilo, slab presedan bi bil, če bi znotraj komisije to e, obveljalo kot nekaj normalnega kot normalni del centralnega delovanja. In za zaključek, nobenega dvoma ni, da bo večina ljudi prišla iz komisije. Večina ljudi, ki se bo ukvarjala s politiko, bo prišla iz komisije. Po trenutnih eh, izračunih kaže, da bo več kot 680 ljudi prišlo iz služb komisije, iz Brusla in od eh, drugih mogoče največ 150 iz sekretarjata sveta. To pa pomeni, da smo že v takšni situaciji, v kateri je komisija zelo dobro zastopana. Še kar precej vprašanj je bilo postavljeno, žal nimam dovolj časa, da na nje odgovorim. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo še gospodu Broku, da se odzove na vse povedano. Herzlichen Dank. Ich, äh, danke. Najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi gospodu Kristofersonu. Jasno je povedal, kje še obstaja manevrski prostor in kako se bomo lahko v prihodnjih tednih in mesecih še eh, pogovarjali. Ampak eh, jasno je, da ne sme pocenjevati parlamenta. Eh, torej tudi sami vemo, kaj če bo trebno razčistiti, tega nam ni treba izredno povedati in nedvomno se bomo teh stvari še lotili. In ko bomo kasneje prišli do kadrovske uredbe, uh, moram reči, da. Uh, torej, se bo v nadaljnih pogajanjih še pokazalo, kaj bo mogoče. Uh, Eh, dovolite mi, da ne, ne odgovorim na vsa posamezna vprašanja, ker bo sicer trajalo predolgo, ampak da se osredotočim na tiste zadeve, ki so bile večkrat eh, izpostavljene. Gospod Koltjere je eh, povedal, da je parlamentarni nadzor zelo pomemben za koherenco te službe. S tem se lahko samo strinjam. In, kar zadeva politično sklevanje in združevanje različnih političnih kultur, kar je omenil gospod Lambsdorff in pa uh, tudi kar zadeva uh, to, kar je omenil gospod Svoboda, glede enačenja nadomestnikov in komisarjev. No, zelo me zanima, kaj bo sam konkretno predlagal, ampak vsekakor tukaj ne sme priti do kakršnega koli nesporazuma, da bi bili komisari kakorkoli dejansko namestniki visoke predstavnice. Uh, Eh, gre samo za zastopanje v določenih razmerah, v določenem obsegu. Eh, nikakor tukaj ne gre za poseganje v vloge komisije. Eh, vidimo seveda, da prihaja tukaj v trenutni formulaciji do problema in mislim, da bomo to lahko razčistili in stvari nekoliko jasneje opredelili in nedvomno bova s kolegom Frhoftatom pripravljena tukaj prisluhniti. Mislim, da nam je doslej uspelo zagotoviti dobro sodelovanje z vsemi. In eh, seveda k temu sodi tudi za oba poročevalca pripravljenost na kompromise. Eh, to mislim, da tudi krepi parlament v samem pogajalskem procesu in zato bova pri takem načinu ustrajala vse do konca. Če gospa Lunaček pravi, da bi pri nacionalnih diplomatih eh, morali biti predvideni tudi določeni ljudje iz razvojnih ministrstv, eh, boji v tej smeri eh, z velikim nadušenjem potekajo v državah članicah in eh, če kdo pravi, da. Bom, če bo kdo rekel, da bomo eh, zaposlili na najvišji administrativni ravni 2000 nacionalnih uslužbencev, bo seveda takoj eh, odpadel vse odpor v državi, v članicah, ampak to seveda ni resen premislek. Gospod Šolc eh, in pa tudi gospa Lözing je še govorila o tem. Odločitve bodo ostale tam, kamor sodijo. Odločitve o razvojni politiki bodo sprijete v komisiji visoka predstavnica sodeluje z uh, vis, eh, komisarjem in skupaj predstavlja to politiko. Uh, ampak saj tudi do sedaj o konkretnem načrtovanju uh, tudi sam komisar ni mogel odločati, vedno se je odločalo v kolektivu komisarja, to bo tudi v prihodnje ostalo tako in uh, tudi sama visoka predstavnica tukaj ne bo mogla podajati predlogov, ampak bo vedno morala sodelovati z komisarjem za razvoj. Če bo prišlo do konflikta, pa bo odločal kolegi, kot je to bilo že doslej. In eh, torej v primeru konflikta bo odločala komisija in ne visoka predstavnica. To velja tudi za druge primere in to bo vsekakor moralo biti zagotovljeno. Eh, tudi, eh, kolikor vem, eh, ta ugotovitev strokovnega mnenja, ki ga je omenila, ni pravilno visoka predstavnica skrbi za doslednost pri zastopanju in predstavljanju zunanje politike in v ta namen ji stoji ob strani služba. In če je predvideno, da tej službi sodelujejo tudi uradniki komisije, to ne more pomeniti, da bo ta služba uh, odgovorna samo za uh, skupno zunanje in varnostno politiko. To nikdar ni bilo tako zamišljeno, ampak je cilj tega, da uh, združimo različne politike, da združimo različne kulture, kot jih je omenil gospod Lamzorf in da poskrbimo za doslednost politik. Istočasno pa se seveda zadnja odločitev sprejema ali v svetu ali v komisiji. Eh, zato je pomembno tudi to, kar je omenil gospod Salafranka. Nisem najbolje razumel, kako eh, predvideva, da bi operativno parlament sodeloval pri odločitvah. Parlament je odgovoren za nadzor in za proračun. Posod je tako. Ampak, če sem ga prav razumel, eh, je, glede na to, da poteka usklajevanje za oblikovanje politik, eh, je smiselno, da bi prišlo do posvetovanja z Evropskim parlamentom, zato da bomo na koncu zagotovili, da bo parlament, ko bo odločal o proračunu, o kadrovskih vprašanjih in tako naprej, imel lažjo nalogo, če bo, bodo seveda stališča parlamenta vključena v postopek odločanja. Uh, In eh, mislim, da bi bila dobra ideja, da bi to razčistili in jasneje formulirali. Vsekakor je to nekaj, na kar moramo eh, biti pozorni in eh, jasno povedati, kaj je cilj naše želje, namreč, da bi omogočili parlamentu, da poda svoje mnenje že v zgodnji fazi postopkov. In, um, ne vem, Swift je pač eh, eden od eh, najbolj zanimivih vzgojnih instrumentov, kar jih poznam do sedaj. In eh, to je bilo v tem procesu zelo jasno. Gospe in gospodje, naj še jasno povem, kaj je mišljeno za sui generis. Če v, uh, smo pri oblikovanju ustave eh, predvidevali, da bi to bile samostojne službe, eh, bi to tako zapisali. Ampak sui generis eh, pomeni nekaj drugega. Tudi Olaf je sui generis, je del komisije, ampak vendarle neodvisen od političnih odločitev komisije. To je seveda možno. Seveda lahko se lotimo tudi institucionalne poti, kot je v prvem členu, ampak to ima eno slabost. Namreč dobimo nov organ, ki je pravzaprav eh, del enotnega izvršnega bloka. To je kot bi eh, želeli imeti ministrstvo, ki je eh, kot ministrstvo, ampak vendarle ne ministrstvo. In zato morajo biti dobri razlogi in dobri razlogi so ravno ta dvojni značaj. E, torej, če želimo opustiti to idejo, moramo imeti dober razlog, zakaj to storiti. E, slišati moramo dobre razloge, zakaj bi se tega lotili drugače. In kolikor vem, do zdaj ni bilo podanih nobenih razlogov, niti strani Eštonove, niti strani sveta. E, in ne vem, zakaj ta e, sui generis ne bi mogel biti mogoč tudi izven komisije. In tako je torej pogajalsko stališče, v katerem smo ta trenutek. In tudi kar zadeva šesto sekcijo, ki jo omenja gospod Kristofersen, tudi to je potrebno razčistiti. Tudi v običajnem proračunu lahko naredimo poseben razdelek. Tu gre pogosto tudi za vprašanje zaupanja. E, če slišim, da uh, to in to ne more biti predmet pogajanj, potem bomo tudi mi se ukopali pri določenih uh, eh, stvarih in bomo rekli, to ni predmet pogajanj. Torej, mislim, da moramo biti vsi odprti za pogajanja o vsem in uh, če ne bomo uspeli se v osnovi zediniti, bo pač morda kdo moral to ali kje drugje popustiti. Hvala. Isto. Hvala lepa. Kolega Ferhofštat je tudi prosil za besedo, ampak prosim vas, da ste res kratki, ker smo že presegli dodeljen čas. Gospod eh, predsednik, želim izpostaviti samo to, kar je gospod Brok povedal v zvezi z proračunskim vprašanjem, ali bo to razdelek tri ali šest. Ni res. da eh, Evropski parlament ne bi imel svojega vpliva, če bi v razdelku 3 bila ta služba. V tem primeru so vse pravice Evropskega parlamenta avtomatično zajamčene, tu ni treba potem nič več se pogajati. Drugič, eh, stvar lahko predvidimo na način, da bo zelo transparentna. Kako? Da pripravimo ločen eh, oddelek znotraj razdelka 3. Se pravi, tu je več možnosti, poglavje 32, karkoli že, več možnosti obstaja, da znotraj razdelka 3 eh, eh, predvidemo ločen postavko. Ampak eh, glavno je, da ostane to Eh, proračunski razdelek splošnega proračuna. In to ni izjemoma eh, skupna zunanja in varnostna politika, kje je? V tretjem razdelku je. Nimamo posebnega eh, razdelka za to politiko. In Zunanja in varnostna politika je primer, ki ga lahko predstavimo tudi svetu, s katerim jih skušamo potem prepričati, da je možno tudi eh, ta proračun vključiti v tretji razdelek. Zadnji element, česa se lahko eh, eh, bojimo v zvezi s to službo. In lahko se bojimo neverjetnega presedana za prihodnje vsakeč, ko bo treba ustanavljati nove agencije, nove instance, eh, bomo lahko rekli, dobro, tukaj imamo službo eh, za zunanje delovanje, bomo naredili isto stvari. Recimo dve agencije, ki se boste ustanovili za eh, finančni nadzor. Vse tri agencije se bodo plačevale delno iz skupnostnega proračuna, delno pa iz držav članic. In 60 odstotkov agencije eh, se bo plačevalo iz proračuna držav članic. In kakšna bo pa reakcija, če bo eh, vsakeč tako, da bo svet eh, imel tudi besedo. On bo rekel, dobro, tako kot pri eh, zunanji službi bo treba to eh, ločiti. S tem začenjamo. Eh, služba za zunanje dolevanje. Če bo prvič izven tretjega razdelka, bo potem tako, da se bo ista praksa uporabila vsakeč, ko se bo pojavila potreba po novi agenciji. Naslednjič bo to za tri agencije za finančni nadzor, mogoče bomo v prihodnje ustanovili še agencije za energijo, pa bo rekel, dobro, tudi tukaj je svet vključen in bo uh, do spet rekli, op, pa spet dajmo to v posebno, uh, posebni razdelek. In s tem lahko razvodenimo oziroma izvotlimo skupnostno. No, metodo. In ne moremo reči, ne, to ne gre, zato ker je svet vključen. Ja, tudi v okviru zunanje varnostne politike ima svet svojo vlogo in kljub temu je ta politika znotraj razdelka tri. Hvala lepa. Mislim, da gremo lahko na naslednjo temo, na naslednjo točko na dnevnem redu. Najlepša hvala vsem za podane pripombe. Razprava je bila zelo zanimiva, zelo dinamična in poglobljena. Naslednja točka pa je predlog resolucije o razmerah v Bosni in Hercegovini. Gre za drugo razpravo o osnutku poročila. Poročevalka gospa Pak je že spostavila ključne teme, o katerih smo se prvič že pogovarjali. Danes se bomo osredotočili na 194 predlogov sprememb, ki so bili vloženi k tem poročilu. Prosim vas, da vtihnete, zato da lahko nadaljujemo z delom. Danes se bo poročevalka sestala tudi s poročevalci v senci, zato da se dokončno dogovorijo o kompromisnih predlogih sprememb. Besedo dajem poročevalki, gospe Pak. Kolegi, spoštovani kolegi in kolegice, Mislim, da ni potrebe, da se zelo dolgo ukvarjamo s tem poročilom, o tem smo že govorili in vsi kolegi, ki jih tema zanima, so tudi podali predloge sprememb. 194 predlogov sprememb sem dobila in lahko si predstavljate, da je zelo težko vse eh, spraviti pod eno streho. Eh, vseh ne bomo mogli upoštevati, iz nekaterih bomo poskušali oblikovati kompromisne predloge in v času Štrasburskega zasedanja. Eh, vam bom zaupala, kakšne kompromise sem oblikovala. Dobili smo nekaj predlogov sprememb, ki neposredno izboljšujejo resolucijo oziroma poročilo, ker eh, v poročilu prej te zadeve niso bile omenjene. Če bi lahko dobila malo tišine. To. To vaše obnašanje je nespošljivo do poročevalke, tako da prosim, utihnite. Torej, nedvomno smo dobili nekaj novosti, vključena je tema medijev, okrepljeno je obravnavana tema eh, manjšin na podlagi določenih predlogov sprememb, eh, potem gre tu za pravosodje, tudi tu je bolj izpostavljeno boj proti korupciji, vse to je nesporno in poskusili bomo tukaj oblikovati kar najboljše kompromise. Bilo pa je tu še nekaj drugih predlogov sprememb, ki eh, želijo izbrisati vse mogoče, ki nekako spregledujejo temeljna dejstva in določenih predlogov pač ne bomo mogli sprejeti. Ravno tako je potrebno razmisliti o tem, da se je vmes eh, zgodilo nekaj sprememb, ki bi jih morali upoštevati in zato domnevam, da bomo Eh, imeli tudi še nekaj ustnih predlogov, sprememb, ki se bodo oblikovali v okviru naših pogajanj o kompromisih. Eh, omenjeno je na primer, da nekatere države so že ratificirale in ehm, zato moramo biti previdni, kadar navajamo kaj takega. Ravno tako, kar zadeva vprašanje manjšin. Eh, to je potrebno obravnavati z določeno mero občutljivosti. Eh, to je seveda težavno. Težko je poimenovati vse manjšine in mislim, da ni pametno, da jih vse posamezno naštevamo. Morda bi se morali potrditi, potruditi, da bi eh, govorili o manjšinah in neustrezni obravnavi manjšin, ne da bi naštevali posamezna poimenovanja, kajti potem imamo vedno težave pri glasovanjih. na nekaterih mestih smo eh, izpostavili imena. In eh, zauzimam se za to, da ne bi imenovali imen, ampak eh, da bi imenovali in, eh, institucije, da bi torej imenovali predsednike, premjeje in tako dalje, ne pa imen. In če bomo ustrajali pri funkcijah, bo se skupaj bolj neutralno in mislim, da. Eh, bomo dobili tudi več podpore pri predlogih sprememb, če bomo poskušali biti nepristranski in eh, bomo poskušali upoštevati obe strani. Mislim, da bomo na koncu nedvomno imeli težave pri tem, da bi upoštevali vse predloge sprememb, ampak večino jih lahko sprejemam in. Eh, ko bom eh, verjetno jutri oblikovala pred, kompromisne predloge, vam jih lahko takoj pošlem, tako da boste še preden se sestanemo v Štrasburu eh, seznanjeni s temi predlogi. Uh, imamo težavo z uh, uradom visokega predstavnika, tukaj se zauzemam za uh, previdno, ampak odločno formulacijo in uh, to moramo še razčistiti. Tudi vračanje beguncev ste nekateri izpostavili. Uh, Eh, to sem tudi sama nekoliko razširila. Eh, tudi eh, tema srebrenice ni bila vključena v moj predlog resolucije. Nekateri poročevalci v senci so ustrajali pri tem, da to vključimo in predvideno bo ločeno poglavje z nekaj stavki na temo srebrenice, kajti mislim, da imajo kolegi, ki so to predlagali, prav. Eh, ne gre za to, da samo pozdravimo, kar je storila Srbija, ampak moramo to postaviti v kontekst, kar zadeva eh, Bosno in Hercegovino in to bom poskušala doseči s kompromisnimi predlogi. Eh, zdaj bi lahko spregovorila o vsakem posameznem predlogu spremembe, ampak mislim, da to ni v interesu kolegov. Kolegom se uh, zahvaljujem za eh, veliko zanimanje, ki so ga pokazali eh, za področje Bosne in Hercegovine, kar pa zadeva vizumsko liberalizacijo. Tudi to so nekateri kolegi posebej izpostavili, dobili smo predloge sprememb in poskušali bomo to formulirati tako, da bomo upoštevali dejstva, da ne bomo zbujali napačnih pričakovanj, pa tudi, da ne bomo proizvajali razočaran, kaj ti mislim, da so razmere eh, boljše, kot si predstavljajo nekateri, pa tudi ne tako dobre, kot si predstavljajo drugi. Eh, torej, našli bomo neko sredno pot. Naj še enkrat opozorim na to, da je bila govora tudi o trgovini z ljudmi, da naj bi bila Bosna in Hercegovina tukaj posebna država, eh, ki naj bi bila tako. Dr prehodna država kot eh, država, odkudar ljudje izhajajo in mislim, da to vrstne obtožbe ne držijo in eh, moramo biti zelo previdni, eh, kadar smo tukaj tako izplicitni in poskušala bom najti ustrezno formulacijo. Potem pa mislim, da moramo vključiti tudi, da je bila Bosna in Hercegovina povabljena v eh, akcijski načrt za članstvo v NATO. Eh, to je novost na tem področju in mislim, da bomo v prihodnjih tednih to nedvomno tudi vključili. Zahvaljujem se, eh, pri tem zaključujem in upam, da se kolegi strinjajo s predlaganim postopkom, nedvomno pa bodo vsi našli svoje predloge, vsaj v določeni meri tudi v kompromisnih predlogih. Hvala. Hvala lepa, sedaj dajem besedo poročevalcem v Senci. Najprej kolegica Sargentini. Thank you, chair. And... Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Pak, za to razlago. Strinjam se z vami, da je rezolucija o Bosni eh, res boljša, zlasti s tem, ker podarja potrebo po neodvisnih medijih. Med, eh, neodvisni mediji za zagotavljanje demokracije so za nas zelene pomembni. Vendar pa imamo vprašanje v zvezi s tem, ko ste rekli, da ne boste omenjali imen. E, o katerih imenih govorimo? Ali govorimo o imenih ljudi ali govorimo o tem, da omenjamo e, z imeni skupine, ki so ranljive v Bosni in Hercegovini. Uložili smo svoje predloge sprememb v zvezi z zaščito eh, gejev in lesbik in eh, transseksualcev. Skratka, eh, amantmaje v zvezi s, s tistimi skupinami, ki so drugačne. In zato menim, da moramo jasno povedati, kaj menimo, kaj je za nas pomembno, zakaj stojimo in eh, protidiskriminacijsko delovanje je ena od teh stvari. Prejšnji teden smo v odboru za državljanske svoboščine, kjer sem poročevalka v senci za liberalizacijo vizuma za eh, Bosno. Govorili, eh, govorili smo o tem, kakšno je stanje, ugotovili nekaj pomankljivosti, ampak še vedno upam, da bo Bosna in Hercegovina izpolnila te praznine, ki obstajajo znotraj njihovih postopkov in da bo na ta način mogoča vizovska liberalizacija po poletju. Šele po poletju škoda, ampak izgleda, da bo tako. Vizumska liberalizacija in možnosti za državljane Bosne in Hercegovine, da potujejo svobodno po eh, Evropski uniji, bo predstavljala velik korak naprej. Zahvaljujem se gospe eh, Pak in se že veselim naših razgovorov naslednji teden, na podlage katerih bomo lahko dokončali to resolucijo. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Kolegica Boskor za skupino socialistov. Dank u wel, voorzitter. Uh, Nou, ik uh, wil allereerst mevrouw Pak bedanken voor haar uh, uiteenzetting. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila gospe Pak za vsa pojasnila v zvezi s predlogi sprememb, ki so bili vloženi na njeno poročilo. Mislim, da situacija ni slaba. Poročilo je bilo že v izhodišču zelo dobro, sedaj smo ga samo dopolnili, tako da bo res popolno. Skupina socialistov in demokratov je vložila kar nekaj predlogov sprememb, zlasti v zvezi z gospodarskim vključevanjem, zaposlovanjem mladih in tako naprej. Mislim, da je to zelo pomembno, sploh v okviru procesa vključevanja posameznih etič, etničnih skupin v Bosni. Evropska unija je končno spostavila tudi gospodarsko sodelovanje. Gospa Pak je že omenila, da se stvari premikajo tudi na področju manjšin in zaposlovanja mladih. Gospa Pak, rekli ste, da bi morali manjšine imenovati skupno, da ni treba omenjati posameznih manjšin. Vseeno pa se omenjajo Romi. Romi imajo svoje težave, cela problematika je z njimi povezana. Organiziran je bil celo vrh za Rome. Romi so v Evropi prisotni, za njih bi potrebovali posebno strategijo. Če boste vse manjšine vrgli v isti koš, potem boste izpustili specifične značilnosti Romov. Tisto, kar pa je jasno, je, da moramo v Bosni poskrbeti za ustavne spremembe. Sodišče za človekove pravice je namreč jasno povedalo, da je ustava trenutno diskriminatorna. Poleg tega ste omenili tudi notranje razseljene osebe. Mislim, da bi morali tudi za njih najti ustrezno rešitev. Obstaja namreč na tisoče oseb, ki se ne morejo vrniti nazaj domov. Na koncu pa še liberalizacija vizumskega režima. Upam, da bo še pred volitvami oktobra ta problem rešen. Hvala. Bene. Hvala lepa. Poročevalci v senci so vsi dobili besedo, sedaj se lahko glasite še ostali. Štirje ste se javili k besedi, najprej kolegica Ibrisagič. Tako, Rurfa Rande. Ehm, jaz ga försöka fatta mig väldigt kort. Tack. Hvala lepa, gospod predsedujoči, bom skušala biti zelo kratka. Najprej hvala lepa Doris za izvrstno besedilo. Sama sem bila zelo zadovoljna že v času prvega branja. Kar nekaj točk obstaja pri katerih bo treba najti kompromis, naprimer, ko govorimo o pravnih vprašanjih, ko govorimo o vprašanjih manjšin, svobode medijev, okoljskih vprašanjih. To so vprašanja, ki ne povzročajo veliko spora. Tu lahko najdemo kompromis, vendar bi podprla prvotno besedilo Doris. Namreč Bobu je treba reči Bob, stvari je treba povedati tako, kot so in jih tudi predstaviti take, kot so ne smemo popustiti pod pritiskom. V preteklih resolucijah v Bosni smo te teme že izpostavljali, tokrat imamo ponovno dobro poročilo, vendar se mi zdi nujno potrebno jasno izraziti tudi kritična stališča. To je pač del našega dela. Če je treba kaj skritizirati, se moramo potruditi in to tudi jasno izraziti. Doris, mislim, da bi se morali držati svojih argumentov, začrtane poti. Po mojem mnenju ne bi smeli vnašati prevelikih sprememb v to poročilo. Če ne bomo kritike izražali dovolj jasno in dovolj glasno, potem ne bomo ničesar dosegli. Kot veste, se bližajo volitve v Bosni in moramo izraziti nezadovoljstvo tam, kjer obstaja. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Kolega Angoraki za skupino GUE. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naša skupina bo glasovala proti tej resoluciji na okljub predlogom sprememb. Ti predlogi sprememb namreč ne obravnavajo ključne težave te države. Gre za politiko kolonizacije Evropske unije. Ta politika ne dovoli ne Bosni, ne prebivalcem Bosne, da postanejo suvereni in neodvisni v svoji državi. Strinjamo se s tem, da Evropski parlament zahteva umik vojaških sil iz Bosne. Poleg tega pa se mi zdi, da bi Evropski parlament moral poskrbeti za to, da se zapre urad visokega predstavnika Združenih narodov in tudi urad visokega oziroma posebnega predstavnika Evropske unije. Dokler se ne bomo lotili teh vprašanj, potem vsa tista vprašanja, ki jih je izpostavila gospa Pakin, ki so problematična, ne bodo rešene in se bodo samo še poslabšala. Čez nekaj let bomo potem ugotavljali, da je situacija samo še slabša, kot je bila. Ne moremo si metati peska v oči. Problema Bosne ne moremo rešiti samo z liberalizacijo vizumskega režima, temveč moramo državljanom omogočiti, da prevzamejo stvari v svoje roke. Poročevalka pravi, da ne moremo mi sami rešiti problemov v tej državi. Prav je, da omogočimo tem osebam, da potujejo v Evropsko unijo, da izboljšajo svoje življenje, vendar se mi zdi, da bi morali k problemu pristopiti na drugačen način in dopustiti, da prebivalci vzajmo sodo svoje roke. Hvala. Hvala lepa, kolega Kacin. Grazie, prezidente. Uvodoma želim čestitati eh, kolegici Dori Spak za korektno, eh, profesionalno poročilo, ki na nek način tudi manifestira njeno dolgoletno ukvarjanje s to državo. Iskrene čestitke. Rad bi posebej upozoril na eno dejstvo, v katerem se Bosna in Hercegovina predstavlja kot popolnoma funkcionalna država. Bosna in Hercegovina namreč ta hip kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov razpravlja in odloča o ključnih vprašanjih na našem planetu in prav v nobenem njenem nastopu ni videti, da bi bila kakorkoli hendikepirana. To je treba pozdraviti In treba je povedati politikom v Bosni in Hercegovini, da tako kot lahko uspešno nastopa na globalnem nivoju, bi morala biti veliko bolj uspešna tudi na domačem področju. Posebne čestitke si zasluži ta action plan, ki omogoča, da se Bosna in Hercegovina približuje NATO in to je velik dosežek eh, ne le znotraj Evropske unije, ampak predvsem sodelovanju z Združenimi državami Amerike. To ustvarja boljše pogoje za napredek v Bosni in Hercegovini po volitvah. Tisto, kar pa je v tem trenutku najbolj zaskrbljujoče, je retorika, ki smo ji priča v Bosni in Hercegovini. Moram reči, da me je pred nekaj dnevi dobesedno šokiralo, ko sem v živo videl izjavo predsednika vlade Republike Srpske v Zagrebu, ko je na košarkarski tekmi, ki se je seveda udeležil brez protokolarnih obveznosti. Na vprašanje, za koga bi navijal, če bi bila v finalu ekipa iz Bosne in Hercegovine in Hrvaške kot izstopa izstrelil, da bi navijal za Hrvaško, ker mu Bosna in Hercegovina nekako ne leži. Ne poznam nobene države v Evropi, kjer bi katerikoli predstavnik, vrh izvršne oblasti, katerekoli regije lahko izrekel tako izjavo in ostal živ v političnem smislu. To je enostavno nedostojno. To je nevredno politike, to je nevredno izvršne oblasti. Ne gre le za uh, prezir in zaničevanje svoje lastne države, gre za žalitev političnega kodeksa in spoštovanja evropskih civilizacijskih dosežkov to provociranje in to zastrupljanje ozračja v Bosni in Hercegovini, ki prinaša kolateralno škodo tudi v sosednjih državah, je vredno vse obsodbe. In ker gre za volilno leto, bi eh, dodal še eh, dve zadevi. Eno je retorika, ki se v zvezi z žrtvami balkanskih vojen, zlasti na področju Bosne in Hercegovine, zelo uporablja za politično navijanje. Eh, postavljajo se novi spomeniki, spominjajo se vedno novih žrtev, ampak samo v funkciji političnega navijanja pred volitvami, kar je vredno vse obsodbe. Eh, zato bi za konec zaželel tudi eh, obilo uspeha Sarajevski konferenci, ki naj bo 2. junija. Če se bodo v Bosni o Zahodnem Balkanu uspeli dogovoriti kot o možnosti za pospešeno približevanje, je prav, da tudi mi podpremo ta prizadevanja. Grazie, prezidente. Ultimo intervento, kolega Tadar. Hvala lepa. Še kolega Tadar. Uh, thank you, Mr. Chairman. Tudi sam bi se rad uh, pridružil kolegom, ki so pohvalili delo poročevalke gospe Doris Pak. Vidi se njena dolgoletna izkušnja s področjem bivše Jugoslavije in posebej Bosno in Hercegovino in eh, dobro je, da je celoten parlament iz tega profitira. Kajti že prvi tekst predloga je bil dober in stvar se še izboljšuje. Drugič, danes je 30 let od smrti maršala Josipa Broza Tita, In nekateri se še spomnimo, da je pod njegovim kultom osebnosti in trdo roko bivša Jugoslavija nekako funkcionirala. Trajalo je komaj deset let, da je po smrti te trde roke propadla in največja žrtev tega razpada je prav, so prav prebivalci Bosne in Hercegovine. Zato se moramo zavedati, da je tu naša odgovornost tistih, ki od zunaj lahko pomagamo, največja, se pravi v Bosni in Hercegovini. In ne razumem kolegov iz skrajne levice, ki bi to Bosno in Hercegovino prepustili lastni usodi in rastnemu razpadanju. Kajti ključno vprašanje je, ali ima Bosna in Hercegovina dovolj lastne moči, da se izvleče iz tega razpadanja ali je, ima dovolj lastnih moči, da doseže mednacionalno pomiritev, da prekine stereotipi eden v drugem in da stopi na pot tolerance in medsebojnega razumevanja. Bojim se, da zaenkrat še nima te lastne moči in zato je tako pomembno, da smo ob strani tej državi trdej pomagamo. Tukaj eh, resolucija zelo dobro upošteva in obravnava vse nujne podsisteme, medije, manjšine, pravosodje, korupcijo in tako naprej. Sam bi še posebej poudaril pomembnost čim prejšnje ukinitve viz ter šolanja nove generacije evropejcev v Bosni in Hercegovini. Mi potrebujemo investirati v mlado, novo inter, eh, generacijo inteligence, ki bo sposobna to državo spraviti na pravo pot. Hvala lepa. Grazie, kolega. Hvala lepa, kolega Taler. Besedo dajem gospodu Mirelu iz Generalnega direktorata komisije. You, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi mi bi seveda radi prispevali k temu, da se še dodatno obogati to čudovito besedilo. Dve pripombi bi imel. Prva pripomba se nanaša na ustavo v Bosni. Bosanska ustava krši Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, poleg tega pa krši tudi drugi člen trgovinskega sporazuma. Zato bi bilo dobro, če bi to tudi jasno zapisali. Druga zadeva, liberalizacija vizumov. Glede na to, da še niso izpolnjeni vsi kriteriji, nekaj kriterijev je še neizpolnjenih, se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi Bosno podprli, da bi oblasti v Bosni spodbudili k temu, da naredi svojo domačo nalogo. Hvala. Hvala lepa. Še kolegica Pak. Ja, še enkrat se zahvaljujem za vse komentarje in kolegici Boskort naj povem, seveda je delo pomembno, pomemben je gospodarski razvoj, ampak zato potrebujemo predvsem notranji trg v Bosni in Hercegovini. Tam to vrsten trg ne obstaja, to je neverjetno. Eh, to je nekaj, kar da, eh, pomeni, da je da, zelo težko ustvarjati delovna mesta, da se zelo težko tam ustanavljajo podjetja in to je nekaj, za kar morajo poskrbeti politiki tam. Seveda sem v svojih uh, Eh, predlogih sprememb in v eh, svojih kompromisih vključila kot specifično skupino Rome, ki imajo posebne zahteve. Ampak, eh, če govorimo o drugih skupinah in ženske niso, eh, niso manjšina, ampak polovica človeštva, ampak pustimo to. Torej, kar zadeva manjšine, eh, naprimer manjšine, ki. Eh, so predmet diskriminacije zaradi spolne usmeritve in tako dalje. Ali naj vse to naštevamo ali ne, o tem se lahko še pogovarjamo. Kar zadeva vprašanje ustave. Um, Tega sem se sama resno lotila, ker mislim, da je to zelo pomembno, ampak to, kar je povedal zdaj tudi gospod Mirel, namreč um, primer Finci in sodba uh, Eh, sodišča za človekove pravice. Eh, zahtevati moramo spremembe, ampak eh, do volitev bo te spremembe zelo težko izvesti. Vse zahtevamo, gospod Mirel, ampak zelo težko bomo ustrajali pri svojih zahtevah, namreč zdaj je že maj, ko bomo to sprejeli, bo juni in potem bo do volitev ostalo samo še dva, tri mesece in ne vem, če bo to mogoče. Lahko si seveda to želimo, ampak mislim, da tukaj ne moremo več veliko ukreniti. Nažalost je minilo preveč časa, tako pač je. Potem, kar zdiva skrajno levico, eh, njihova predstava tega, kako pomagati tem ljudem ali pa kako jim ne pomagati, to je sramotno. Če bomo pokazali tako malo solidarnosti, eh, ne vem, eh, kako bi gledali na to, če bi se tako obravnavali. Eh, torej, obnašali tudi do Grčije. Mislim, da tam, kjer lahko pomagamo, moramo pomoč ponuditi in sicer v pravem smislu tam reči vse, kar počnemo za Bosno, je eh, prizadevanje, da bi pomagali državi, da se postavi na lastne noge. Eh, torej, v svojem poročilu nikakor ne bom zapisala, da kar zadeva vizumo, da bomo samo s tem rešili problem ne vem, ne moremo jih obravnavati za manj vredne samo zato, ker ne morejo potovati brez eh, vizumov. In problem je pač v tem, da so v Bosni zastopani trije veliki narodi in če mislimo nekoliko širše glede na to, da Hrvaška nima vizumov in da smo eh, Srbi eh, vizum odpravili, da dva naroda lahko potujeta, eden pa ne. In, eh, Eh, tukaj bi šlo za dvojno kazen za en del prebivalstva, ki ni ničesar kriv. In mislim, da eh, s tem poročilom, s to resolucijo ne moremo veliko spremeniti, lahko pa konkretno povemo svoje mnenje. In eh, zelo bom vesela, če mi boste pomagali, da bomo kar najbolj iskreni pri izražanju svojega mnenja. Nič nam ne bo koristili, če bomo uljudni in prijazni. Povedati moramo, kaj res mislimo, kaj je res potrebno in s tem bomo. Dobi, Eh, nas bodo imeli raje tudi eh, prebivalci. In eh, kljub temu pa sem vključila nov odstavek v poročilu, kjer pozivamo ljudi naj se udeležijo volitev, kajti če ljudje ne bodo šli na volitve, bodo s tem spodkopali demokratični proces, ne glede na to, kako poteka predvolilni boj. Torej, eh, seveda so razmere za eh, izgradnjo vlade težavne in eh, morda bodo politiki na podlagi vsega razmislili tudi o tem, kaj bo služilo ljudem in ne samo njihovemu žepu. Hvala. Odlično. Hvala lepa. Gremo na naslednjo točko. Kolega Svoboda je želel komentirati ali ne. Glasovati je treba za prave ljudi. No, pravi ljudje so skoraj da vsi. Naslednja točka, predlog resolucije o vključevanju Kosova v Evropo. Gre za prvo izmenjavo mnen o besedilu, ki ga je predložila kolegica Ulrike Lunaček. V delovni skupini za Balkan znotraj našega odbora so že razpravljali o tej temi. Po tej razpravi je poročevalka vnesla kar nekaj sprememb. Preden dam besedo kolegici Lunaček, pa bi vas rad spomnil na to, da bo danes popovdne z nami tudi kosovski zunani minister, gospod Hiseni. Gospa Lunaček, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči mislim, da lahko te pol ure zelo dobro izkoristimo. Predstavila vam bom poročilo oziroma resolucijo. Zanima pa me tudi to, kakšno je vaše mnenje o tem. Ali se vam zdi, da so katere teme sporne, kaj bi lahko bilo sporno in tako naprej. Kot ste rekli že sami, o tem smo razpravljali v okviru delovne skupine za Balkan, upoštevala sem tudi pripombe, ki so bile tam podane. Leto 2010 je kritično leto za Kosovo. Tako za Eulex, kot za vlado, kot za EU, kot za odnose s Srbijo. Dve leti sta minili od neodvisnosti Kosova, zato je bistvenega pomena, da imajo državljani na Kosovo občutek, da se stvari premikajo, da se dosega napredek tako v vsakdanjem življenju kot na terenu. Samo dejstvo, da je država neodvisna, ne rešuje problemov. Ogromno stvari je treba razrešiti, za nastanek problemov je krivih več strani. Ne bom se spuščala v podrobnosti, predstavila bom samo ključne točke, kajti upam, da ste besedilo prebrali in potem sami komentirali. Kaj je bistvo tega besedila? To, da je prednostna naloga Evropske unije ta, da se Kosovo čim hitreje vključi v Evropsko unijo, tudi liberalizacija vizumov je prednostna naloga za to državo v Evropski uniji. Mislim, da je Evropski parlament dovolj dolgo odločno zahteval, da bi vsi državljani nekdanje Jugoslavije imeli možnost prostega potovanja. Tudi za Kosovo bi moralo veljati to načelo in upam, da bo komisija čim hitreje pripravila ta načrt oziroma roadmap. Sama sem bila na Kosovo prejšnji teden, štiri dni sem bila tam, to je bil že moj tretji obisk. Kaj me skrbi? Morda se to v besedilu ne odraža dovolj dobro, ampak vseeno bi rada to podarila. Skrbi me to, da nimamo skupnega pristopa. Evropska unija kot celota skupaj z državami članicami ne zauzema enotnega skupnega pristopa in s tem samo spodkopavamo naše prizadevanja, ne glede na to, za koga si prizadevamo, za Srbe, za Albance in tako naprej. Želimo si, da bi države članice poenotile svoj pristop do Kosova. Sicer izgubljamo tla pod nogami, neprimerno porabljamo denar, pravzaprav vnašamo samo več težav za vse tiste, ki tam živijo in delajo. V tem poročilu omenjam tudi Srbijo. Želim si, da bi v prihodnosti vzpostavili dobre sosedske odnose. Čezmejno sodelovanje med Srbijo in Kosovom je zelo pomembno. Kritična sem tudi do različnih ukrepov, ki jih izvajajo države članice Evropske unije glede liberalizacije vizumskega režima. Nekatere države računajo celo 60 evrov za vizum in ne 35 evrov, kolikor je bilo dogovorjeno. Še enkrat podarjam, Evropska unija mora imeti skupen pristop. Vse države morajo za vizum računati 35 evrov in ne kar malo po svoje. Lani so potekale prve volitve, občinske volitve. Zdi se mi, da so volitve dobro potekale, kar omenjam tudi v tem besedilu. Vključila bom še en predlog spremembe, v katerem se omenja pomen tega, da podpremo izvoljeno upravo tudi v srpski enklavi. Sama sem obiskala Štubice v soboto. Res jih skrbijo usporedne strukture, ki trenutno obstajajo v Srbiji. Podpora Evropske unije temu delu upada, zato ker se preveč osredotočamo na sever države. Zato je res treba nadaljevati zakonodajni postopkom na vseh področjih potrebujemo ustrezno strategijo za severni del države. Vesela sem, da se je nekaj premaknilo na tem področju. Še en predlog spremembe bom vključila in sicer tisti, ki omenja ustrahovanje civilne družbe na severu, predvsem Srbov na severu, ki želijo sodelovati s kosovsko vlado. To je res velik problem, pa zagotovo ni edini. Kar zadeva uspešnost Euleksa. Trenutno se nahajamo v kritičnem položaju, to sem že omenila in to bom še enkrat omenila danes popovdne. Euleks je res opravil prvo preiskavo na Ministrstvu za promet, preiskal je tudi hišo ministra za promet. Potekajo preiskave, kajti Ministr za promet in drugi iz vlade naj bi bili vključeni v primere korupcije. Upam, da bo Eulex skupaj toživcem lahko sestavil obtožnico in da bo šla zadeva naprej. To želim tudi jasno izpostaviti v tem poročilu. Boj proti korupciji mora potekati na vseh ravneh, tudi na najvišji ravni. Omenjalo se je tudi druge težave, problem Albin Kurti, potem omenjajo se Albanci. V delovni skupini za Balkan smo govorili tudi o izobraževanju, o jezikovnih temah, kot je rekel kolega Talar. Potem pa še področje prometa, okolja, energetike. Vse to je treba v tem besedilu jasno izpostaviti. S tem bom zaključila. Zanima me, kakšno je vaše mnenje in upam, da ste prebrali poročilo. Hvala. Grazie. Hvala lepa, kolegica Lunaček. Besedo bomo dali kolegu Pancerju, ki je poročevalec v senci za socialiste. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekaj kratkih pripomb. Kolegica Lunaček je res opravila izvrstno delo. Zdi se mi, da je v tem predlogu resolucije povzetih dovolj bistvenih elementov, zato da bi Evropska unija storila korak naprej. Mislim, da ne moremo pustiti te države nekako na stranskem tiru, v položaju mirovanja. Prav tako se mi zdi, da ne moremo v nedogled razpravljati o tej temi. Osredotočiti se treba na ključne probleme, ohraniti je treba stabilnost v tej državi in v regiji. Evropska unija mora biti tisti ključni akter pri oblikovanju prihodnosti Kosova. Zagotovo se moramo soočiti s številnimi problemi, položaj na Kosovo trenutno ni idealen, vendar sam ne vidim nobene alternativne možnosti, kot je ta, ki jo trenutno uporabljamo. Evropska unija mora spremljati Kosovo na poti v Unijo. Mislim pa, da bi morali vsaj tu v parlamentu oblikovati neko vizijo skupnosti, ne medvladno vizijo. Z medvladno vizijo ne bomo rešili problemov. Kot vidite, je finančna gospodarska kriza prizadela tudi številne države in to onemogoča uspešno reševanje težav. Z gospod Lunaček se strinjam glede številnih tem, vendar bi pri določenih zadevah morali vsebino tega poročila razširiti predvsem tri zadeve. V poročilu pozivate države članice, tudi tiste, ki niso priznale neodvisnosti Kosova, da zauzamajo skupen pristop. Sam po sebi je tak koncept dober, ampak skupni pristop k čemu zahtevate? Zato bi v poročilu morali omeniti, da mora ta skupni pristop izhajati iz pravnega statusa Kosova. Sicer ne bomo uspeli zauzeti enotnega pristopa. Potem omenjate tudi to, da je treba ukrepiti regionalno sodelovanje. Regionalno sodelovanje naj bi bilo eden izmed kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni, če želi Kosovo vstopiti v Evropsko unijo. Vendar ne vem, ali res obstaja objektivna povezanost med Kosovim potom in kandidaturo Srbije v, za Evropsko unijo. Ne vem, ali res obstaja tu povezava. Upravičeno ste večkrat omenili tudi vlogo Euleksa in to, ali Eulex res dosega cilje, ki so bili zastavljeni. Ne vem, ali je moj predlog dober, ampak lahko bi imeli neko ad hoc komisijo, v kateri bi strokovnjaki zastopali komisijo in parlament in spremljali delo Eulexa. Od dela Eulexa je močno odvisna tudi verodostojnost Evropske unije v tej državi. Vse te tri pripombe bom seveda preoblikoval v predloge sprememb. Moram pa reči, da je gospa Lunaček opravila zvrstno delo. Hvala. Bene, allora. Dobro. Hvala lepa. Za dve minuti bom dal besedo vsakemu, ki je prosil za besedo. Začenjamo s gospodom Danžanom. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim gospe Lunaček čestitati za odlično poročilo, ki je res izvrstno, zlasti, ker gre za tako občutljivo in kompleksno situacijo. Dve manjši in dve pomembnejši pripombi imam. Najprej naj vas spomnim, da je. Stabilnost na Kosovo bila zagotovljena zahvaljujoč Eulexu, Kaforu in eh, zahvaljujoč eh, vladi Kosova in moramo reči tudi zahvaljujoč vladi v Beogradu, ki se je vzdržala provokativnih dejanj in podobnih dejanj. Veliko ljudi zlasti eh, predstavnikov držav, ki niso predstavljene Kosova, so napovedovali kaos, nestabilnost in tako naprej. To se ni zgodilo in to bi morali omejiti. Potem druga točka v zvezi s 13. Eh, odstavkom. Omenili ste zadevo Kurti. Mislim, da s tem preveč govorimo o nekom, ki si ne zasluži toliko pozornosti in s tem umetno ustvarjamo, uh, ustvarjamo uh, poslušalstvo, če želite, publiko. Potem četrta točka se mi zdi zelo pomembna, govori o odnosih s Srbijo. Mislim, da je tudi naša naloga, da gledamo v naprej. E, odnosov s Srbijo ni, kot pravite, žal pa moramo spodbuditi tudi dialog med Kosovom in Srbijo. In eh, dialog na politični ravni bo zelo zapleten, ampak treba je spodbujati tudi dialog na funkcionalni ravni. Potem bo prišel politični dialog. Mi, EU, moramo zahtevati eh, ta dialog. Nedopustno je, da se ljudje ne pogovarjajo med seboj, kljub težavam. In naj dodam, večina kosovskih voditeljev. E, je še vedno predmet e, zapornega naloga oziroma pripornega naloga e, iz Beograda in to ni ravno dokaz dobrih sosedskih odnosov. In nekateri primeri so še iz časa vojne in predsednik Kosova sedil je predmet naloga za prijete zaradi secesionizma. Se No in to se mi ne zdi ravno spremljivo. Potem situacijo na severu, to je zelo posebna situacija, zelo občutljiva situacija, o tem ste govorili. In zato je treba omeniti, da cepitev severa ni možnost in veliko v Beogradu jih je, ki jim je ta opcija še vedno kar pri srcu. Potem pa moramo tudi poudariti postopni pristop do uh, severa. In, ne moremo si predstavljati tega, da bi na severu krta enkrat eh, imeli močno mednarodno, uh, mednarodno prisotnost. Načrt Ahtisar je bil zelo dober načrt tudi v tem uh, pogledu, vsekakor pa potrebujemo funkcionalni dialog med Prištino in Belgrado. Hvala. Severin, prego. Hvala lepa, kolega Severin. Three, three uh, all, think that, uh... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, preden govorimo o evropski integraciji Kosova, bi morali spregovoriti o pomoči Kosovu, zato da bi Kosovo postalo sodobna, samozdržna entiteta. Morda je to prva stvar, ki jo moramo upraviti, šele zatem lahko govorimo o evropski integraciji Kosova. Druga zadeva. Strinjam se s tem, da obstaja povezava med Srbijo in Kosovom, ko govorimo o evropski integraciji, o odnosih z Evropo. Vendar ta povezava ne pomeni, da lahko pogojujemo srbsko pot s tem, kakšno politiko vodi do Kosova. To ni tista prava povezava. Prava povezava bo, če bomo našli ustrezno rešitev za celotno regijo, zato da bi se ta regija ponovno podala na pot mednarodne legitimnosti. Zato potrebujemo res razumen pristop. Še tretja pripomba. Ne smemo biti kot noj in zakopati glavo v pesek. To je naš problem problem imamo s tem, da nimamo skupnega stališča, skupnega pristopa. Ne moremo reči tistim, ki so priznali Kosovo, naj to priznanje omaknejo in tistim, ki Kosova niso priznali, naj ga priznajo. To ne bo rešitev. Status quo ante tudi ni prava rešitev. Tudi trenutni položaj ni primerna rešitev. Če želimo zauzeti skupni pristop, kot je rekel kolega Panceri, potem moramo oblikovati skupno agendo za prihodnost, ne za preteklost. Tako da bi iz tega stališča res cenil, če bi v poročilu predstavili več idej, ki bi vsaj nakazovali na to, v katero smer želimo iti. Menim, da ne moremo iskati delnih rešitev, ki bi jih ponudili posameznim regijam, posameznim državam. Potrebujemo celosten pristop. Hvala. Hvala lepa. Colega Muñiz. Gracias. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Severin. Precisamente la estabilidad. Najlepša hvala. Lahko se strinjam s tem, kar je povedal kolega Severin. Če uh, si ogledamo stabilnost v regiji uh, in če vemo, da se vlada ozira proti Evropi, ko gre za stabilnost, ne vem, ali je do tega prišlo zato ker številne evropske države Kosova niso priznale in zato ni dogovora med posameznimi stranmi, eh, rezolucije se ne spoštujejo in seveda bodo morali biti izpolnjeni določeni predpogoji, da bodo države članice lahko priznale Kosovo. In, eh, Mislim, da nihče ne more držav članic pozivati k temu, da priznajo Kosovo. seveda pa to pomeni, da je pač sedem vlad eh, bliže Kosovu. In če si pogledamo katerokoli poročilo ali dokument o Kosovu, eh, Eh, mislim, da tukaj potrebujemo enak pristop, kot ga imamo v ostalih dokumentih, vključno z poročilom gospoda Danžona in drugimi, gospe Fajon in drugih v zvezi z vizumsko liberalizacijo. Eh, torej, tudi kar zadeva resolucijo 1294 eh, Varnostnega sveta o kosovskem. Eh, kosovske neodvisnosti oziroma kosovske entiteti. Eh, mislim, da bo tudi eh, resolucija gospe Lunače, kljub temu, da je dobra, morala v večji meri upoštevati ta dokument, ta dokument in te razmere. Torej, nihče ne more pozvati država, katerekoli države, da prizna Kosovo. Besedo bom dal potem gospodu Kacinu. Vse pa bi rad spomnil na to, da se danes popovdne začne zasedanje ob 3 in 15 minut. Torej ob 3 in 15 na tanko. Kolega Kacin. Grazie, prezidente. Hvala, predsednik. Potrebo po dialogu med eh, Srbijo in Kosovim, seveda pa se moram odzvati na eh, intervencijo gospoda Danžana ki je rekel, da je težko gojiti eh, medsosedske odnose, če dialoga ni. Predvsem je težko imeti sosedske odnose, če Srbija pravi, da Kosovo ni sosed Srbije, ampak del Srbije. Eh, glavni nesporazum je v tem, da Srbija misli, da ima mejo z Albanijo, Albanija pa trdi, da ima mejo s Kosovim. In zato je zdaj vprašanje, kje in kako. Torej, statusno vprašanje je ključni problem, ki bremeni tako Beograd kot tudi Kosovo in še nekatere države v Evropski uniji. In zato upam, da bo dialog med Beogradom in Prištino pripeljal do sodelovanja predstavnikov obeh držav na Sarajevski konferenci 2. junija. To bi bilo pomembno v tem trenutku, da ukrepimo dialog in nadaljujemo z napredkom. Drug problem, s katerim se soočamo, pa je dilema o participaciji na eni strani in segregaciji na drugi strani. Dejstvo je, da so Srbi odšli na lokalne volitve, dejstvo je, da imajo svojo lokalno administracijo in dejstvo je, da ta lokalna administracija nima na voljo nobenih finančnih sredstev, da bi zdaj, ko je prišla na oblast, lahko kaj od tistega, eh, kar ljudje pričakujejo, tudi izročili. Povečati je treba finančno pomoč srpski skupnosti na Kosovu in jim omogočati, da poveča zaupanje med Srbi in da povečamo participacijo Srbov v vseh strukturah oblasti. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je treba ohraniti stabilnost, Kosovo je vendarle že dolgo stabilno. To stabilnost je k večjemu potrebno povečati in eh, v tej luči vidim kot velik korak naprej odprtje eh, Evropske hiše na severu Kosova. To je eh, stvar, ki jo je treba posebej, posebej pozdraviti. Vprašanje vizne liberalizacije je vprašanje izpolnjevanja obljub, obljub, ki sta jih komisija in svet dala Evropskemu parlamentu in zato je prav, da od komisije in sveta zahtevamo, da svojo obljubo tudi izpolnita. Eh, čestitke eh, kolegici poročevalki. Hvala lepa. Gracije, prezident. Prego, kolega Kati. Ni zakaj, gospod Kacin, sedaj pa kolega Talar. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi čestitev poročevalki gospe Lunaček, kako se lotila vročega krompirja, kot Kosovo je. Zelo dobro je to upravila zaenkrat. Kosovo je kamen okoli vratu, lahko rečem, brez ovinkarjanja. V Jugoslaviji je bilo tako, v Srbiji je potem Milošević poskušal to rešiti s, na, kot končno rešitev s, depo, s deportacijami Albancev in zato imamo danes neodvisnost Kosova. Nehajmo se slepiti, zato imamo danes neodvisnost Kosova in od tukaj je treba gledati naprej. Mislim, da je potrebno zahtevati od Beograda in Prištine, da se pogovarjata bolj enoten pristop Evropske unije vidim v tem, da smo enotni v tej pragmatičnosti. Druge rešitve tu ni. Kosovo in Srbija bosta praktično gledana ponovno združena, ko in če bosta enkrat v Evropski uniji. Retorično vprašanje je, kaj pa bi se zgodilo, če bi jutri Kosovo bilo spet integrirano v Srbijo? Ali bi Srbija to sploh lahko preživela? Ob tem moram po drugi strani čestitati sedanji oblasti v Beogradu za dokaj zadržano in dosikrat tudi racionalno obnašanje. Vendar mora nujno priti do tega pogovarjanja, do reševanja praktičnih vprašanj. Zaključim s tem, da španskemu predsedstvu želim vso srečo pri organizaciji Sarajevske balkanske konference. Zdaj se kaže, kako huda napaka je bila ignoriranje Zahodno-Balkanske konference na Brdu v Sloveniji v konec marca. Tisto bi bila lahko zelo dobra vaja za Sarajevsko konferenco. Zdaj pa je predsedstvo, ki takrat ni upravilo svoje naloge, pred istim nerešljivim problemom. Kako združiti oba, Prištino in Beograd, na Balkanski konferenci. In tu upam, da bo našlo pravo rešitev. Hvala. Grazie. Eh...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 tako občutljivega vprašanja in kot je rekel eh, gospod Taler, eh, gre za dejansko eh, nalogo, ki jo primerjamo z vročim krompirjem lahko. In eh, tukaj imamo poročilo Evropskega parlamenta o Kosovo. Tu pa moramo videti, eh, kje so tista področja, kjer, se, kjer je možen dogovor, eh, kjer se lahko dogovorijo tisti, eh, ki so Kosovo priznali in oni, ki ga niso. Eh, Naj še enkrat povdarim, država ne postane neodvisna samo zato, ker tako zahteva večina, ampak postane neodvisna na podlagi mednarodnega prava. To pa ni v celoti bilo spoštovano. Eh, tisti del, ki govori o pravni podlagi eh, v poročilu, se mi zdi zelo pomemben. Mislim, da moramo o Kosovo govoriti tudi v povezavi z rezolucijo 1244. Problem pa je zelo eh, zapleten eh, ko govorimo o Kosovo in Srbiji. Srbija je morala sprejeti dodatni pogoj in sicer sodelovanje z eh, Iktijem. In sedaj vidimo, da se pojavlja novi kriterij in to pa je priznanje Kosova. Zato moramo biti paziti. Ne smemo preveč povečati svojega pritiska na proevropsko vlado v Beogradu. In kaj eh, pa o eh, Euleksu? Strinja se s kolegom eh, Donžanom. Moramo uh, ustrajati na tem, da se progresivno začne izvajati program Euleksa. In menim, da je poudarek eh, regionalnim vprašanjem. Eh, ta poudarek, ki ga je sprejel Eulex, omogočil, da smo se izognili konfliktom in da se moramo angažirati na tej poti. Potem organizirani kriminal, naslednjo vprašanje. Eh, organizirani kriminal na severu je omenjen v točki 9 in želela bi, da mi gospa Lunaček odgovori na to vprašanje. To je problem, ki zadeva celotno državo. Želela bi, da bi se pojavil tudi ostavek o e, zaščiti e, kulturne dediščine Kosova, zlasti pravoslavnih e, samostanov. E, kolega Tokeš, vi kje dodajete? Najprej kolegica Nikola in potem še kolega Tokoš. Hvala lepa. Potrebujemo politični eh, pristop, vendar pa obstaja tveganje, da postajamo preveč politični, zato se je še bolj treba osredotočati na mednarodno pravo, kar zadeva eh, status Kosova. Eh, tu obstaja pravno ne, tu bomo kmalo imeli pravno mnenje in potem bomo videli, v kolikšni meri so upoštevane eh, mednarodne norme, mednarodne pravne norme in bomo videli tudi, a se te norme uporabljajo za cel eh, planet. Ne smemo pozabiti tudi Köbenhavnskih kriterijev, ki so bistvenega pomena za to, da se eh, ugotavlja, ali je neka država sploh lahko eh, kandidatka za članstvo v evropskih strukturah. Gospa Lunaček na pol pravilno ocenjuje situacijo v, na Kosovo, ampak nekaj je gotovo. Če želimo zagotoviti stabilnost, no, je zagotovljena na politični ravni, ampak ugotavljamo, da je politična stabilnost krhka tudi v državah, ki so gospodarsko stabilne ampak eh, v primeru Kosova ne moremo govoriti o pravem gospodarstvu, o pravem trgu. Tu so seveda socialna vprašanja. Eh, eh, brezposelnost predstavlja več kot 40 odstotkov in vse to lahko povzroči probleme za celo regijo in vpliva na stabilnost cele regije. Torej, vprašanja, s katerimi se soočamo, so povezana z upravljanjem. Na ta vprašanja vpli, vpliva tudi organizirani kriminal. E, ta organizirani kriminal je prisoten po celi Evropi in zaradi tega se nam odpirajo še dodatna vprašanja v zvezi z pravnim statusom regije. E, strinjamo se s tem, da potrebujemo stabilnost v regiji, potrebujemo tudi regionalno sodelovanje, ampak kot evropejci moramo ustrajati tudi na spoštovanju mednarodnih pravnih norm. Hvala lepa. Kolléga Tokes. Azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett Ulrike Lunács. Najlepša hvala. Mislim, da je naša kolegica Ulrike opravila odlično delo. Ampak, če pogledamo onkraj tega poročila, mislim, da moramo gledati na eh, Srbijo in Kosovo skupaj. Mislim, da teh dveh vprašanj ni mogoče ločiti. Današnje Kosovo eh, moramo pravzaprav videti eh, v kontekstu nekdanjega komunističnega režima, ki je nekoč vladal v tej državi. Gre namreč za dediščino tega obdobja. Eh, potrebno je pogledati, kakšne so posledice tega za Evropo. Evropska unija in Evropski parlament morata biti bolj stroga, kar zadeva srbsko integracijo. Vendar pa je Srbija tista, ki bo odločala o tem, ali bo na Kosovu mir ali ne. Če Srbija ne bo spodbudila kosovskih Srbov, da se zauzemajo za spravo, Če bi se torej kosovski Srbi zauzemali za spravo, bi se s tem razmere bistveno izboljšale. Zato je potrebno govoriti o dialogu in očitno nam ne uspe doseči eh, dogovora med 27 članicami. Sem Mačar iz Romunije, Romunija ne priznava Kosova. Če mi ne moremo se zediniti glede tega znotraj Evropske unije, glede vprašanja Kosova, kako naj se potem oni dogovorijo? Mislim, da moramo nadaljevati z dialogom eh, s Španijo, Romunijo, eh, Kosovom in da moramo obravnavati tudi to, kakš, v kakšni luči predstavljamo Srbijo. Preden dam besedo nazaj, poročevalki Lunaček, je z nami ponovno dr. Mireli iz Evropske komisije prosim vas, da ste res kratki in jedrnati, ker nam primankuje časa. Merci, euh, pour... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej se gospe Lunaček želim zahvaliti za odlično, res odlično poročilo. V celoti se, se strinjamo. Eh, za omembo leta 2010, ki je ključnega pomena za Kosovo in za nas, tudi eh, kar zadeva Prištino in eh, pre, eh, pre, vladavine prava. Kar zadeva visomsko liberalizacijo, ja, potrebujemo postopek za začetek. Te, te, tega procesa, ampak eh, istočasno je treba zagotoviti, da Priština sprejme pogoje za vračanje eh, In ravno tako moramo imeti pogoje, da se ponovno lahko eh, vključijo osebe, ki so se vrnile na Kosovo. Če bodo ti pogoji izpolnjeni do maja in junija, potem bomo lahko začeli s postopkom visomske liberalizacije. Sedaj pa kar zadeva sever. Ne samo, da so odprli Evropsko hišo, ampak komisija že tri leta, štiri leta na severu financira različne projekte to pomeni, da je zagotovljena stalna prisotnost na severu. In če odgovorim gospodu Kacino, eh, eh, nedavno izvoljenim eh, lokalnim oblastem na Kosovo smo obljubili finančno pomoč za projekte na občinski ravni. Kar zadeva EULEX, to je kompleksno vprašanje. EULEX je veliko dosegal na področju carin, Eh, na področju policije, na področju ponovne integracije kosovskih srbov v kosovsko policijo, potem se je ponovno odprlo sodišče v Mitrovici, no, kar pa zadeva sodstvo, za razliko od drugih področji, tu. Uh, ni lahko začeti z dosejem boja proti korupciji. Tu so potrebni dokazi, tu je potrebno zagotoviti spoštovanje pravice do obrambe in tu so stvari dosti bolj težke. No, še druga pripomba za gospodom Don Johnom se eh, celoti strinjam. Eh, stabilnost Kosova je kljub vsem nasprotnim glasovom oziroma drugačnim glasovom bila eh, obdržana in upamo, da bo tako tudi ostalo. Ček, Hvala lepa. Sklepne besede pa bo povedala kolegica Lunaček. Hvala. Vsem se zahvaljujem za vaše komentarje, eh, za pripombe, za prošnje in tako naprej, ki jih bom z veseljem upoštevala oziroma se z vami tudi v njih pogovorila, kajte z nekaterimi se ne strinjam, kakor si verjetno predstavljate. Ampak prav gotovo. Eh, bom stopila v stik z vsemi poročevalci v senci pred 18. majem, ki je rok za eh, vložitev predlogov sprememb. In zato prosim, kontaktirajte tudi vi mene. No, ker sem slišala toliko zahval meni, se zahvaljujem tudi vam. Zah ravno tako bi se želela zahvaliti Evi sekretarjata in mojim sodelovcem, ki so mi veliko pomagali v celem postopku. Sedaj pa nekaj vsebinskih pripomp. Eh, gospod Danžan je omenil potrebo po dialogu med Kosovom in Srbijo, ampak strinjam se, samo kot so drugi rekli, vprašanje je, med kom pa naj bo ta dialog. To, kar se meni zdi pomembno, je, da podpremo dialog, ki poteka na ravni civilne družbe. Ta eh, raven lahko potem sproži dialog tudi na vladni ravni. Zato eh, potrebujemo tudi za več eh, denarja. Albin Kurti sedaj, ta primer. Imela sem možnost govoriti z več ljudmi. E, problem, ki sem ga videla jaz, je tudi ta način, e, kako je ravnal Eulex, mu je zagotovil veliko podpore, več kot bi je sicer dobil. In upam, da bojo druge preiskave pokazale druge reči in da bomo imeli e, način, kako e, depolitizirati nekoliko ta postopek. Potem, na, nekateri ste omenili, da ne bi smeli imeti nobenih dodatnih pogojev za Srbijo več v zvezi z priznavanjem neodvisnosti Kosova eh, v okviru eh, približevanja Srbije Evropi. No, cel proces se je začel pred dvemi, tremi leti. Sedaj mislim, da moramo začeti izvajati ta pritisk na Srbijo. Sicer se nam lahko pripeti novi Cipr v Evropski uniji in to ne bi imelo pravega smisla. In tega eh, ne morem čisto sprejeti, s tem se ne morem strinjati, kajti to, to hromi naše napore. Srbijo bi seveda morali podpirati, jo moramo podpirati pri vsem, kar počnemo, ampak eh, mislim, da vseeno obstaja ta povezava med kdo in kako bo stopil v EU. Eh, gospod Severin je rekel tudi, da eh, v poročilu v bistvu predstavljam eh, nojevsko politiko. Sama se ne strinjam. Nis, nisem zahtevala od nekogar, da ali prizna Kosovo ali da umakne svoje priznanje. Pomembno pa je, da pospešimo in okrepimo skupni pristop. Uh, In eh, to pa pomeni, da bi se jaz želela, da bi teh pet držav članic priznalo Kosovo, vem pa tudi, da bi to bilo v tem trenutku težko. Gospod Kacin pa gospod Taler sta govorila oba o Sarajevske konferenci. Eh, Tega seveda ne morem vključiti v poročilo, ampak resnično upam, da bo to uspeh, da bo špansko predsedstvo uspelo doseči dober rezultat na tej konferenci. Pomen eh, Euleksa, o tem ste govorili vsi, se strinjam, želim pa omeniti tudi to, da imamo sedaj eh, kontlak z našim čezatlantskim partnerjem, z ZDA in upam, da bomo ostali trdni in eh, da bomo znali pravilno podpreti Euleks v trenutnih postopkih. Potem gospod Mirel. Ravno kar ste omenili, eh, da boste začeli proces vizumske liberalizacije. Hvala za to in seveda upajmo, da bo eh, Kosovo eh, izpolnilo pogoje povezane z vračanjem in pa ponovno integracijo beguncev. No, moram reči tole. Vsi ministri, s katerimi sem govorila na Kosovo, so rekli, da ja, smo, smo pripravljeni podpisati, smo pripravljeni sprejeti ljudi nazaj, ampak to je vprašanje denarja in drugih sredstev. In Tu enostavno Kosovo nima denarja. Nima denarja, da to naredijo. Trudijo se, zlasti za Rome se trudijo, ampak moja osebna kritika nekaterim državam članicam je pa ta. Ne razumem čisto dobro, zakaj bi deset tisoč ljudi v Nemčiji predstavljajo tako velik problem eh, za tako veliko državo. Ampak to je stališče sveta in upam, da bo prišlo do končne rešitve in da se bo lahko eh, začel tudi postopek vizovske liberalizacije z pravilno časovnico. Hvala. Hvala lepa.